um, preventivo in nadzor nad zdravili. Predstavil nam bo delovni program, kot je to običajno, torej delovni program agencije, ki je zelo pomembna. Gospod Šprengar, izvolite. Hvala lepa. Veselim se že razgovora z vami in da nekako slišim vaše pomisleke in tudi vaše nasvete vesel sem, da vam lahko predstavim tudi nekaj prosojnic, nekaj zemljevidov in prosim bi vas, če ste odprti glede rezultatov v različnih državah, ki nudijo podatke o nalezljivih bolezni. Moja predstavitev je sestavljena iz treh delov. Najprej bi vam želel podati analizo sedanje situacije kot drugo prioritete in tretjič pa posledice teh prioritet. Poglejmo si zdaj ta prvi zemljevid. To je zemljevid eh, za tuberkulozo, primeri tuberkuloze v Evropi. Kot vidite, sodelujemo z eh, Svetovno organizacijo za zdravje. Tu imamo podatke tudi za Rusijo. Vidimo, da so nekatere države v dokaj slabi situaciji, naprimer rdeča država tam, to je Romunija. Vprašanje tukaj je, ali je Romuniji v redu ali ne. Naslednji graf kaže, da so države z visoko pojavnostjo tuberkuloze prav v dobri situaciji, dobro delujejo. Te države zdaj so pozorne na primere tuberkuloze. To so dobre novice. Slabe novice pa so, da so rezultati v eh, slabi rezultati primerov tuberkuloze, ki torej so odporna na več zdravil. To je problem za državo, za družbo, za ljudi, ker je zdravljenje zelo drago in tudi ni za bolnika zelo eh, lahkotno. Kaj lahko v tej zvezi naredi ECDC? Mislim, da bi lahko veliko storili. Pred enim letom smo začeli z okvirnim akcijskim načrtom za tuberkulozo. Naš cilj je bil da pridobimo dobro diagnozo, zlasti za primere tuberkuloze, ki je odporna na več zdravil. V vrsti zdravil smo spodbudili sisteme za zagotavljanje kvalitete v primerih tuberkuloze, ki je odporna na več zdravil. To je zelo pomembno. In če ste sposobni diagnosticirati to v zgodnjem fazi, je to dobro za bolnika, ker bo dobil pravilno eh, zdravljenje. Dobro pa je tudi za družbo, ker po takšnem obveščenosti ne bo se bolezen več širila. In to seveda je za Evropo dodana vrednost. Mislim, da to ni nič bolj uh, vabljivo kot pa arktično ogrevanje ali pa zaščita biodiverzitete, vendar za ranljive, revne ljudi je to izredno pomembno. Drug primer je število HIV infekcij, ki so bile diagnosticirane pred dvema letoma tu lahko vidimo ogromne razlike. Zelo vesel sem, da ste, gospa Dagmar, da ste tukaj. Kaj ti vi ste bila tista, ki ste želela, da sem odprt do vas in zdaj vam dejansko to želim dokazati in smo tudi vam sposobni pokazati rezultate za države. Jasno je, da razlike obstajajo. Tu je pomembno, da dobimo boljši upogled in večje podrobnosti o teh zadevah. Vzrok epidemije HIV v Evropi je predvsem zaradi prenašanja in to moških na moške, tisti, ki imajo spolne odnose. Tu se je ta pojavnost povečala. Velike razlike obstajajo in zelo vesel sem, da je lansko leto naša kontaktna oseba, Marina Janegdakis, to je kontaktna oseba iz eh, parlamenta, organ, gostila seminar. In 1. decembra imamo svetovni eh, zdravstveni dan, eh, HIV dan in tudi tega bo gostila Marina. Zakaj je to pomembno? Začeli bomo z znanstvenim vodenjem HIV testiranja. Ali ste sveste, da je 30 odstotkov ljudi z HIV-om, da se ne zavedajo, da so inficirani. To pomeni, da nis, ne dobijo pravega zdravljenja in lahko tudi prenašajo bolezen. Tako je zelo pomembno, da obstaja ta zgodna diagnoza HIV-a. In dodana vrednost je z naše strani. Druga bolezen, hepatitis B in C. Morda tega ne poznate tako dobro, e, sliši se morda malo eksotično, vendar hepatitis B in C sta zelo pomembni bolezni. Ena glavnih vzrokov za raka na jetrih sta. V Evropi ponovno so tu velike razlike. Pred dvema tednoma smo predstavili poročilo z vsemi ugotovitvami, In pokazali smo, da niso vse države članice, da nimajo presajanja za vse noseče ženske, kar pa je bistveno, če tega nimate, ne dobite pravega zdravljanja in iz, pravzaprav zamudite priložnost, da bi preprečili prenos bolezni z matere na otroka govor gospoda Peterle, Peterleta me je zelo eh, navdušil, ker je govoril o tej zadevi. In politična pozornost pri teh boleznih je zel, nam je v veliko pomoč. Še naslednja bolezen, malarija, kot veste, je izginila. Včasih gremo v neko tropsko področje, vemo, da tam malarija še obstaja, pa jemljemo zdravila. Se zavedate, da 50 ali 60 let nazaj je bilo tako, da je bila malarija v Evropi. To je bolezen, ki jo prenašajo eh, komarji. Takrat je bilo veliko strokovnjakov, ki poznajo razlike med eh, komarji. lansko leto in lans, prejšnje tedne pa smo slišali nekaj o tem. Pozna, je tukaj kdo iz Grčije? Udite se v Solunu. Je lansko leto, v, lansko leto tam bila epidemija mrzlice Zahodnega Nila. Več kot 200 potrjenih primerov je bilo. 75 primerov, 70, 75 odstotkov primerov so bili resni primeri nevrološke motnje, so imeli bolniki in približno 30 bolnikov je tudi umrlo. Za to regijo je bila zadeva zelo pomembna. V evropskem merilu to ni tako pomembno, če pa živite v Soluno in če to vpliva na turizem, je zadeva za to regijo zelo pomembna. Ponovno so nas eh, prosili, če bi jih lahko ocenili glede nadzora te bolezni. Poskali smo strokovnjake v Evropi, nekaj jih je, v Franciji, Romuniji, Italiji, kajti tudi tam so, je bila ta bolezen prisotna. Imeli smo sestanek in dobili smo tudi strokovnjaka z Grčije. Uspešno srečanje je bilo, dobra zmenjava informacije tam potekala. Teh komarjev morda ne prepoznate, zgoraj desno pa je tisti, ki prenaša mrzlico zahodnega nila. To je virus. Ta virus, rezervar tega virusa je v pticah, pa tudi konje napade ta bolezen. To je bilo prvič, ko so različni strokovnjaki na sestanku v Grčiji iz eh, človeškega sektorja in tudi drugih sektorjev se srečali. Tako je zelo pomembno, da imamo pri teh boleznih več sektorski pristop. Kaj smo storili? Strokovnjake, tudi naše lasne strokovnjake, smo poslali oziroma se pogovarjali o dobrih praksah glede nadzora te bolezni. Pred dvema tednoma smo imeli prvi primer malarije v Španiji. To je bil domač primer, ni bil uvožen primer, ni ga prinesel turist, tako smo postali zelo pozorni in seveda tudi španski organi tudi v Franciji je bila. Mrzlica v Franciji. Tako da beležimo naraščanje bolezni, ki jih prenašajo vektori. Drugo poglavje pa so antibiotiki. Vem, da ste nekateri imeli gripo, imate gripo in vprašanje je, ali ste dobili antibiotike za to. Upam, da jih niste dobili, kajti veliko antibiotikov ni več učinkovitih. Ni učinkovitih v primeru prehlada, ki ga povzroča virus, če pa imate neko resno bolezen, pa tudi niso več učinkoviti. Zakaj ne? Zaradi prevelike uporabe. In ne gre samo za to, da je to problem zdravnikov, ki to preveč predpisujejo, ampak tudi problem družbe. Zato sem bil zelo zadovoljen, da je Evropski parlament gostil eh, torej dan za antibiotike, to je bila platforma, kjer naj bi ljudi ozaveščali o tem problemu. 16. novembra bomo imeli tretji takšen dan in vesel sem, da bo, da bo več kot 36 držav se pridružilo tej pobudi, tudi izven EU, tudi združeni države bodo prilagodile svoj dan temu evropskemu dnevu. To so dobre novice. Politična podpora je namreč zelo pomembna. Tako računam tudi na vas. Javne kampanje so nekaj, ki jih lahko uporabijo države članice in tam nekako dodajo svoj glas. Iščem pravo sliko. Ta je tista. Tu sem vsako jutro. Ob 11.30 imamo sestanek, pogovarjamo se o vseh uradnih signalih ali znakih, pa tudi iz medijev, neuradnih znakih. To je zelo pomembno, kaj ti lahko pomenijo začetek ocene ogroženosti. Seveda danes do povdan me ni bilo, zato sem kontaktiral svoje sodelavce in novice današnjega jutra so, da je veliko več primerov uh, super uh, bak nove bakterije, ki povzroča zelo resne probleme v bolnišnicah. Več kot 70 primerov beležimo v Evropski uniji Zdaj pa so ugotovili tudi prve primere na Kitajskem, Maleziji in drugih državah. To je zelo pomembno, če je ta superbug, ki se širi preko po Evropi, se še širi bolj, kajti antibiotikov ne moremo uporabljati, tako da moramo uporabiti druge Danes zjutraj smo se pogovarjali še o zelo žalostni novicah z no- Haitija, ko gre za kolero. To je mogoče malo pretirano. Zakaj moramo to vedeti, kaj se dogaja na Haitiju? Saj to ni na našem dvorišču v Evropi. Ali veste, da je več kot en milijon evropejcev, ki bodo za božič obiskali drugo stran otoka, to je Dominikansko republiko. Tako se moramo zavedati problemov. Lahko se nam red zgodi in pričakujem, da se bo morda zgodilo, da se bo kolera razširila po vsem otoku. Zato je zelo pomembno, da spremljamo to situacijo in informiramo evropske državljane o njej. Tako smo v tesnih stikih s, s strokovnjaki v Haitiju, na Haitiju. Zdaj pa se vračam. Med zaslišanjem oziroma posvetovanjem aprila sem povedal, da bomo bolj pozorni na eh, sporazum in veliko pomoč ste nam bili. Podpisali smo eh, SID sporazum, švedski minister za eh, zdravje in zdravje naš eh, predsedujoči upravnega odbora, sta podpisala ta sit sporazum, s tem se spreminja eh, zakon in ta sporazum bo nek naslednji mesec ratificiran v švedskem parlamentu. To je zdaj naše osebje, niso vsi tukaj na sliki. Pred enim letom smo imeli prosto 25 eh, odstotkov še prostih mest, zdaj pa jih je 10, glede na naš načrt. Težko je dobiti prave eksperte. Včasih moramo oglašati delovna mesta in zelo veliko dela smo imeli s pandemijo, vendar menim, da smo uspešni, da napredujemo. Prioritete za naslednje leto pa so. To informacijo ste dobili, kar pa je pomembno, pa je, da se bomo so, eh, eh, po, osredotočili na organizacijo, da bomo govorili o um, kazalnikih uspešnosti, da bomo izboljšali financiranje na osnovi dejavnosti, mislim, da so to ti osnovni vidiki našega, naše organizacije, ki morajo biti na mestu. Kar pa se tiče vsebine za naslednje leto, pa smo povabili upravni odbor, da nam posredujejo njihove prioritete. Veliko informacij smo dobili in zadovoljna sem, da smo lahko se njihove želje vključili in o tem se bomo pogovarjali čez dva tedna. Tri zadeve bi vam predstavil, ki ponazarjajo te horizontalne probleme. Prvo, laboratoriji. Ko se pogovarjamo, ko ste se pogovarjali o ustanovitvi ECDC-ja ste razmišljali o različnih modelih. Eden naj bi bil kopija ameriškega ECDC-ja. In vi ste pa se odločili, da boste ustanovili manjšo agencijo brez laboratorijev. S tem sem bil zadovoljen, kajti vem, da v Evropi že obstajajo odlični laboratoriji. Tako da ni potrebno, da bi podvajali laboratorije ponovno v Štokholmu. Slaba stran te odločitve pa je, da ECDC mora zdaj biti odvisna od teh laboratorijev. In tako me sem rahlo zaskrbljen, kaj ti vlade tu zmanjšujejo pr proračun na nacionalni ravni in tako laboratoriji ne morejo nuditi podatkov še za ECDC, podatkov, o katerih smo odvisni. Zato bi želeli naslednje leto se malo bolj posvetiti tem laboratorijem in se dogovoriti o nekih minimalnih zahtevah za nje. Potem pa se moramo vprašati, kako lahko učinkovito organiziramo laboratorijske zahteve upam, da bomo lahko malo bolj sodelovali, malo bolje sodelovali, kot pa sodelujemo zdaj, kajti menim, da je možno delovati bolj učinkovito. Kaj pa je bila ena nekih eh, skupnih zadev, torej ljudje, ki so prizadeti zaradi določenih bolezni, skupine ljudi, naprimer revni ljudi, ki jih eh, prizadene tuberkuloza, kar velja tudi hepatitis in pa tudi bolezni, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem. Potem pa imamo tudi populacije, ki jih je težko doseči, ki so socialno marginalizirane in one še bolj so iz, eh, podvržene tem boleznim, zlasti romske populacije. Kot vemo, Romi zelo trpijo zaradi nalezljivih bolezni. V naslednjih letih bi želeli malo več pozornosti posvetiti tem populacijam, da bi jih dosegli in da bi povečali stopnje odcepljanja med temi, pri teh populacijah. To bi bilo zelo pomembno, s tem bi preprečili vrsto bolezni in to že iz otroštva naprej. Drug primer so podnebne spremembe. Vrsto scenarijev smo tu razvili in na tem scenariju je jasno, da so bolezni, ki jih prenašajo klopi in pa tigrasti komarji, da so to bolezni, ki bodo prišle tudi v Stokholm. Štokholm ni tako topel, vendar očitno je, da bodo podnebne spremembe vplivale na nalezljive bolezni. Kaj pa so posledice moramo uporabiti naše eksperte, naše partnerje, zelo pomembni so in zelo rad bi vedel, kakšne so potrebe evropskih inštitucij, kakšne so potrebe držav članic. To bo za nas zelo pomembno, da bomo to vedeli. Tako bi vas želel povabiti, torej da vas vabim, da izrazite svoja stališča in da bomo tukaj imeli neko izmenjavo mnen. Hvala lepa, predsedujoča. Najlepša hvala, gospod direktor. Zelo zanimiva predstavitev je to bila in vrsto kolegov vidim, ki komaj čaka na besedo. Pa začnimo. Gospa Pukak, iz besede imate. Thank you, chair. I forgot. Hvala lepa. Še dolgo nisem uporabljala mikrofona. Predstavitev je bila zelo zanimiva. Mislim, da smo že prišli daleč v teh letih. Mislim, da ste začeli delati v smeri, ki nam je všeč, vendar moramo priti še daleč. Na koncu pa bomo le prispeli. Moje vprašanje je, potrebujemo dodano vrednost. In to je tisto, na čemer bom sama delala. Vem, da ste imeli vrsto sestankov s koordinatorji, tako da eh, veste, kaj potrebujemo in kam bi radi šli. ECDC je, obstaja pet let, torej še predno sem jaz prišla in ustanoviteli ECDC-ja. -ja, so pomembni. Smo prišli na pomembno točko zdaj, vendar ne vemo točno, kaj se pričakuje. Zato je zdaj ustrezen čas, da si pogledamo vso zadevo in to je prioriteta za me. Naslednji teden se bom srečala z upravnim odborom v Grčiji, potem pa nameravam kot kontaktna oseba priti na obisk vam organizirala bom tudi parlamentarni obisk in želim, da bi čim več ljudi šlo tja, kajti šele tako bomo res zvedeli, kaj se dogaja in kaj lahko tu iz tega potegnemo. Včeraj je, bil, ja, je bilo javno zaslišanje o probiotikih. To ni čisto točno v okviru ECDC-ja, je pa zelo pomembno. Dobi, slišali smo še drugo plat argumenta. ECDC bi moral biti aktiven in biti prisoten, ko imamo takšna zaslišanja in slišimo tudi ekspertna mnenja. Naj povzamem. Da, naredili smo nekaj korakov, vendar smo šele začeli. Govorili smo o laboratoriji oziroma vi ste govorili o laboratorijih. To je področje, kjer moramo si pogledati, kakšni so odnosi z drugimi ali v drugih inštitucijah, kako lahko to povežamo, kako lahko privrčujemo, pa vendar dobimo dodano vrednost. Vsekakor pa sem prepričana, da gremo v pravo smer in veselim se tudi prispevka kolegov. Euh, je passe maintenant la parole. Zdaj pa ima besedo Dagmar Berns. Vprašanje imam o tem, kar je govoril gospod Prenger, kar je zelo pomembno in je potrebno, da imamo, je pomembno za ECDC ko gre za protimikrobno rezistenco. Zelo rada imam zaslišanja v parlamentu, zelo dobro je to, kajti tendenca je, da se, um, ko je stvar mimo, ne zavedamo več. Pomembno je, da delo, ki je naporno, da je učinkovito, zato bi rada vedela. Ali veste, kaj se da storiti za to antimikrobno rezistenco. Govorili ste o novem valu tega, tega super hrošča, ki je prešel v druge dele Evropske unije. Seveda gre za higieno, ampak Imate situacijo v bolnišnicah, kjer je zaradi hitrega zdravljanja, pomankanja osebja, eh, higijena malo slabša. Veliko zamisli smo slišali in slišali smo tudi v tej zvezi, da bi neke nove antibiotike razvili, ki bi bili bolj učinkoviti in pa še prioritete za leto 2011. Kaj ste eh, imeli v mislih, ko ste govorili o substances of human origin, osnovi človeškega izvora? Thank you uh, very much. Um, I, I read the minutes of previous. Hvala lepa. No, bral sem zapisnike iz prejšnjih sestankov in mislim, da ste bili vi tisti, ki je uporabila besede blame and shame, torej navedimo krivce za to, da jih izpostavimo po smehu. In to govorimo prav, ko govorimo tudi o legioneli. To je bolezen, ki do katere pride naprimer v hotelu, ki ne skrbi za višino temperature ogrevane vode. Ja, lahko bi omenjali vse te hotele in druge ustanove. Vedeti moramo, da je čezmejno zdravje zelo pomembno. Vedeti pa moramo, da moramo tudi, da s čezmejnimi prehodi in potovanji vedno bolj pripomoremo k prenašanju legionele in podobnih bolezni, kot je mrsa in druge. Prihodnje bi morali razmisliti o resnih in strogih smernicah za to, da bi dobili tudi informacije iz bolnišnic. In želimo si tudi podatkov o antibiotikih mikrobni rezistenci po državah, ampak zdaj si ne morem predstavljati, da si želite več informacij na bolj podrobni, potem pa zato, da bi lahko spremljali situacijo v različnih regijah. To je lahko izhodišče za razpravo. To ni preprosto. Gre za to, da moramo najprej pokazati, kakšne so dejstva, zato da vidimo, kako bi lahko izboljšali situacijo na lokalni ravni. To je ena plat medalje. Veseli pa me tudi, da ne govorimo samo zdravnikom, ampak tudi javnosti in da javnosti pravimo, da ko gredo do zdravnika, da jim ni treba vedno prositi za antibiotike, kajti na dolgi rok to ni dobro. Gre za dvostranski, celo trostranski pristop, če vključimo še Evropski parlament. Z vami bi si želeli govoriti o prihodnih posledicah teh čezmejnih politik, zato da bi lahko videli, kako lahko vplivamo na prenašanje okužb, do katerih pride v bolnišnicah. govorimo, omenili ste tudi vprašanje tega, čemu mi rečemo soho, substances of human origin ali snovi človeškega izvora. Gre za kri, tkiva, celice in organe. Te snovi se uporabljajo za presajanje organov, naprimer, in različne druge presaditve. In tudi te lahko zajemajo okužbe. Zato je nujno, da imamo ustrezne informacije o teh. Del teh snovi se uporablja za tako imenovane napredne terapije. En primer je faktor starjevanja krvi. Veliko uredb in zakonodaje že imamo na voljo glede uporabe teh medicinskih pripomočkov. EMEA je tista, ki je zadolžena za te terapije. Vprašanje pa je, Evropska komisija je to vprašala, kako bi lahko ECDC nadzoroval razvoj teh bolezni in okužb. Z EMEA smo začeli razprave, zato da bi videli, kako lahko obravnavamo uh, ta vprašanja skupaj. Razvili smo oziroma pripravili smo skupni dokument. Ta delovni dokument je bil poslan tudi upravnemu odboru ECDC-ja in ME, o tem bomo govorili v naslednjih tednih. Katere korake bomo izvedli? Najprej bomo identificirali grožnje, potem na podlagi tega bi lahko videli, kje lahko pride do bolezni. Drugi korak je, da obvestimo države Evropske unije in agencije in da sledimo človeškim snovem oziroma snovem človeškega izvora, zato da se prepreči nadaljne širjenje bolezni. Vprašanje pa je, ali je to skladno z mandatom ECDC-ja. Odgovor je, ja je, zato ker naš center pokriva tudi področje primerov, ki predstavljajo nevarnost za človeško zdravje, ko gre za prenosljive bolezni. Izjemnega pomena je, da to delamo skupaj z mejo. Del snovi človeškega izvora se namreč uporablja kot medicinski pripomočki. Tega torej ne moramo narediti in delati sami, ampak moramo to narediti v partnerstvu z e mejo, zato me zelo veseli, da smo pripravili ta skupni dokument. Z tehničnega vidika sem se s kolegom Lundgrendom dogovorila o tem predlogu, ampak še ne vemo, kaj bo odločil upravni odbor, en in drugi. Dokument pa je precej obsežen in celovit, obravnavamo različne vprašanja in vabimo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 Najlepša hvala, hvala gospodu Sprengenju in vsem njegovim sodelavcem za delo, ki ga vsak dan opravljajo. E, imam pa tudi vprašanje in sicer, če bi šlo za neko hipotetično pandemijo. O čimer je bilo tudi govora v zadnjih letih, Eh, v zvezi naprimer z ptičjo gripo in tudi svinsko gripo. Komisija je sprejela celo vrsto pobud za to, da bi preprečila širjenje teh virusov. Na srečo pač do tega ni prišlo. Eh, ti ukrepi so v Evropi še vedno veljavni in eh, nekateri zelo močno omejo določene vrste gospodarskih dejavnosti. In moje vprašanje je, na podlagi podatkov, ki jih imate vi v vašem centru, gospod Sprenger, eh, bi morda lahko pripravili strokovno poročilo o tem, zato da bi vedeli, ali je sploh smiselno, da še naprej ohranjamo te stroge ukrepe, ki omejujejo določene gospodarske dejavnosti v Evropi. Hvala lepa, gospod Beren, ste želeli postaviti dodatno vprašanje, gospod Špingerju? Izvolite, potem pa bomo odgovorili na vsa vprašanja skupaj. Hvala lepa. Ja, jaz sem se z gospodom Špengerjem že večkrat pogovarjala o tem zasebno, tako da moje stališče pozna. Samo javno bi želela povedati, da je da se mi zdi nekoliko prezgodaj, da postavimo snovi soho, snovi človeškega izvora v ta okvir. Generalni direktorat Sanko je bil bolj nejasen v zvezi s tem. Tega dokumenta, ki ga je gospod Sprenger omenjal, ne poznam, ampak mislim, da to ni zajeto v vašem mandatu glede vaših pooblastil morate biti zelo previdni in le majhen del tega se nanaša na prenosljive oziroma nalezljive bolezni. Tako da vas pozivam k veliki previdnosti, tako jaz kot drugi, ki se za to zanimajo, bomo podrobno preučili dokument, tako da bomo videli, ali je to v skladu z vašim mandatom. Kajti to ima tudi finančne posledice in posledice na strukturo. Spoštovati pa moramo strukturo odločanja tukaj Evropske unije. Pozivam pa še enkrat vse k večji previdnosti. In to sem želela javno povedati. In še nekaj. Glede legionele oziroma bolnišnične bakterije. Tukaj vas prosim, da ste lahko, če ste lahko bolj proaktivni pri iskanju rešitve. Vedno več ljudi umre zaradi teh bolnišničnih okužb. Sveto si želimo smernice za preverjanje in testiranje ljudi, ki pridejo v bolnišnico, zato da se jih lahko postavi v izolacijo ali v karanteno. Ampak to ni dovolj. Potrebujemo tudi zdravljenje in zanima me, kakšne so. Kakšno je vaše stališče v zvezi s temi pobudami za zdravljenje in za vse, kar je potrebno v zvezi s tem? Hvala. Hvala lepa. Gospa Lukasjevska. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod direktor. Ko sem vas poslušala, ste ponazorili, kakšen je problem, ampak odgovora niste podali glede tega, kakšne instrumente bo uporabil vaš centr za razrešitev teh problemov. Govorili ste o povečani pojavnosti hepatitisa B in C in tropskih bolezni ampak nisem pa slišala, kako nameravate preprečevati pojavljanje in širjenje teh bolezni. Dobro je to, da poznamo, kaj se dogaja, da vemo, kaj se dogaja, ampak nekaj treba tudi narediti v zvezi s tem. Potem pa še vprašanje cepljenja majhnih otrok. mislim, da je potekala kampanja za to, da se očrni podoba cepljenja. Zato številni starši ne dajo svojih otrok cepiti. Zanima me, kaj namerava narediti ECDC ali namerava dodatno ozavestiti starše. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Najprej se opravičujem, da sem prišla nekoliko pozno, mogoče nisem vsega slišala, ampak predstavitev se mi je zdela zanimiva, zlasti del povezan z nalezljivimi bolezni. Veseli me, da zadevne institucije Evropske unije želijo sodelovati in da sodelujejo. Seveda pa se postavljajo številna vprašanja in problemi. In zato potrebujemo več informacij, ne samo od ECDC, ampak tudi od Svetovne zdravstvene organizacije in drugih organizacij. Pogosto pa prihaja do podvajanja informacij. Veliko centrov in institucij ima zato težave ravno zato, ker prihaja do podvajanja dela. Mislim, da bi morali bolje sodelovati tudi z globalnimi organizacijami. Če bi prišlo do tega, bi lahko zmanjšali upravno breme in finančne stroške sodelovanja. Omenjali ste že racionalizacijo sodelovanja v vašem načrtu. Bi lahko to pokomentirali, prosim? In še nekaj. pri predstavitvah iz centrov, kot je vaš, pogosto krat manjkajo informacije o financiranju. Lahko poveste kaj več o tem tudi kasneje, prosim. Zdaj pa Luka Zartong. Hvala. Hvala gospodu Springerju za predstavitev. In imam nekaj vprašanj v zvezi z um, organizacijo ECDC. Zanima me, kaj sploh počnete, ko gre za sodelovanje z nacionalnimi organizacijami. V bistvu se sprašujem, ali je ECDC sploh potreben. Sam sem član skupine za proračun in na zadnje, ko smo govorili o tem, smo se sprašvali tudi o financiranju ECDC-a. Kar nekaj pripomp je bilo podanih v zvezi z najemom prostorov in če je ECDC sploh pripravljen in sposoben razrešiti to vprašanje. Če ne, se moramo vprašati, kako je sploh pripravljen opravljati naloge, ki si jih je zadal v svojem načrtu. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Rosi. Najlepša hvala strinjam se z nekaterimi predgovorniki, še posebej z gospodom Berlatom. Povsem jasno je, da ni potrebno ponovno pogrevati določenih eh, zadev, podobno velja tudi za vprašanje pandemije. Ni potrebno tukaj po nepotrebnem zapravljati denarja ali vznemirjati ljudi, kajti večina skrbi je povsem neutemeljenih. Eh, potem pa še težave v povezavi z globalizacijo. K nam prihajajo ljudje in blago iz tretjih držav. Eh, poleg tega pa je tu tudi veliko ljudi, ki prihajajo k nam iz tretjih držav že okuženi. E, ravno tako se prevaža veliko živali, ki ravno tako prenašajo bolezni. Pogosto so tukaj zraven tudi klopi, komarji, muhe in podobno. Kaj torej počnete na tem področju, je tisto, kar me zanima. Zato, da ti novi vektori ne bodo evropejcem grozili z novimi okužbami. In pa še kar zadeva kampanjo za cepljenje proti hepatitisu in eh, drugim pomembnim boleznim. Naprimer meningitisu. Tukaj obstaja možnost cepljenja, vendar pa vse države nimajo enakih politik, eh, pa tudi celo znotraj držav članic eh, se pojavljajo velike razlike. Ponekod ima vsaka regika, regija svoj zdravstveni sistem. Cepljenje je v nekaterih delih brezplačno, drugje ne in zaradi tega prihaja do velikih razlik in to ima lahko e, pomembne posledice za državljane. Kaj ti državljani v Evropi nimajo vedno pravice do brezplačnega cepljenja ali pa e, niti ne vedo, da se lahko s cepljenjem izognejo smrtonosnim boleznim. Potem pa še prošnja za konec. ali obravnavate tudi pristojnosti držav članic, kar zadeva boj proti multirezistentnim bakterijam. Tu je težava, ki je vedno bolj pogosta, ki je vedno bolj razširjena. bolniki pa eh, ne smejo uporabljati normalnih zdravil in v Italiji je samo nekaj regij, kjer je sploh mogoče to obravnavati. Ja. Tudi to me zanima. In eh, zanima me, kako nameravate ukrepati na tem področju, kaj ti gre za nekaj, kar je vedno bolj razširjeno. Zato me zanima, kako sodelujete z državami članicami in kaj počnejo države članice na tem področju. Hvala. Euh, ja, hvala. Predem prosim gospoda Špringerja, da odgovori na ta vprašanja. Imam tudi jaz vprašanje in pripombo za našega gosta. Kar nekaj kolegov je omenjalo upravljanje epidemije oziroma izbruha H1N1. V tem odboru smo že večkrat imeli zaslišanje v zvezi s tem. Včeraj sem skupaj s gospodi vezi organizirala še eno zaslišanje in moje vprašanje za vas, gospod Springer, je. Ja? Naslednje. Glede na oceno ECDC-ja o tej pandemiji, ki je bila optimistična, in v njej ste pripričevali ljudi, da naj ne hitijo na cepljenje. To je bilo seveda relevantno za odrasle dobrega zdravja. Tako da me zdaj zanima, gospod Springer, kako lahko razležite, da organi Evropske unije niso upoštevali, vašega nasveta, ampak so bili veliko bolj pesimistični v svoji viziji in to je seveda pripeljalo tudi do velikih finančnih posledic. Hvala za vsa vprašanja. Veseli me, da ste se tako poglobili v to vprašanje. Pa poglejmo prvo vprašanje o pandemiji. in akcijski načrt za boj proti njej. Pomembno pri tem je, da imamo dobro oceno tvegan, da ne pretiravamo pri ocenjevanju tvegan, saj ima to lahko velike posledice za turistično industrijo, za turizem. Držati pa se moramo dejstvo in pri tem moramo biti pazljivi. In to delamo vsak dan pri naših ocenah grožen, ki jih tudi objavljamo in mislim, da so dobro uravnotežene. Dovolite, da se vrnem na pripombe povezane z snovmi človeškega izvora, snovmi soho. Kot veste, gospa Rodberend, je bila prošnja komisije, če lahko razvijamo načrte skupaj z EMEO. To ni bilo narejeno na mojo prošnjo. Ni bilo tako, da bi rekel, jaz nimam drugega dela, nekaj osebja imam na voljo, dajmo to naredimo. Ne, komisija je rekla, če lahko spostavimo sistem, če lahko začnete s sodelovanjem, začeli smo z razpravami in dogovorili smo se za skupni pristop. Izračunali smo, koliko bi to stalo in ali to lahko vključimo v svoje delovne programe. Najla, najlažji odgovor je Ne, seveda tega ne moremo narediti. Potrebujemo več denarja, več osebja in tako naprej. Ampak zdaj smo priča zmanjšanju proračuna in zato ne moremo zaprositi za dodatna finančna sredstva. Upravni odbor je tisti, kaj, ki se bo odločil, kaj se lahko spreme. Mi smo sicer rekli, da to lahko vključimo v naš delovni program. Ta dokument, ki smo ga pripravili skupaj z EMEO, bo zdaj šel na upravni odbor. In bomo videli, kaj se bodo odločili. No, pri bolnišničnih okužbah smo pa razvili oceno vplivov in vemo, da je pomembna dobra diagnoza. Zato smo razpravljali s številnimi laboratorijskimi strokovnjaki o tem, kako lahko zgodaj postavimo diagnozo. Strokovno znanje pa delimo zdaj po vsej Evropi. Pri tem je pomembno tudi to, da se zdravniki zavedajo problema, zlasti če je bolnik obiskal Indijo kajti tu gre za različico New Delhi. Kakšne so posledice tega? Če dobite bolnišnično okužbo, potem sta učinkovita samo dva antibiotika. Stranski učinki pa so veliki in prihaja tudi do številnih drugih težav. Zato sem vesel, da komisija zdaj spodbuja nov raziskovalni program za razvoj novih antibiotikov. To je torej v teku. Naj ponovim še enkrat, da ECDC ni zadolžen za upravljanje tvegan. Imamo ocene tvegan, podajamo dokaze in od politikov in držav članic ter sveta je odvisno, kakšne odločitve bodo sprejete. Oni morajo sprejemati odločitve. Jaz sem zadovoljen, da imamo tako razdeljene odgovornosti, saj to vpliva tudi na proračunske sredstva. ECDC pa ni tisti, ki se odloča, ali naj imamo dodatna cepljenja na voljo, če pa nimamo proračunskih sredstev za to. Gre za delitev pristojnosti nimamo instrumentov za uvedbo ukrepov v različnih državah. Glede cepljenja otrok pa lahko rečem, da imamo programe za povečanje ravni ozaveščenosti. In imamo tudi študijo, ki govori o tem, katere informacije, kakšne informacije so učinkovite. Veliko krat smo govorili o influenciji, o gripi. In če želimo doseči celotno prebivalstvo, ne samo določenih skupin prebivalstva, moramo zagotoviti dobre informacije in to ne preko pisem s humanim papiloma virusom imamo to vrstne izkušnje. Namreč pismo ni dovolj, ampak so potrebni tudi drugi kanali. Omenili ste tudi Svetovno zdravstveno organizacijo in vprašalnike. Vemo, da se državam članicam pošilja veliko vprašalnikov, tudi strani ECDC-ja. Zato moramo preučiti, kako lahko pridemo do boljše koordinacije, saj je to veliko upravno breme za države članice, namreč da morajo odgovarjati na vse te vprašalnike. Mi veliko sodelujemo s SZO na vseh področjih. In rad bi videl, da bi to sodelovanje še povečali in izboljšali v prihodnje, tako da ne bi prihajalo do podvajanja bremen in nalog. Vprašanje, ki so se navezovala na finance. Tukaj lahko z veseljem podam finančne informacije v pisni obliki o proračunu o različnih naslovih in to podrobno. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje o dodani vrednosti ECDC-ja. No, pred šestimi leti ste se tukaj pogovarjali o tem, zakaj potrebujemo ECDC. Eno od dejstev, ki je bilo izpostavljeno takrat, je bil SARS in takrat je bilo rečeno, da si moramo izmenjevati strokovno znanje in vse ostale možnosti. In ECDC je manjša agencija, ki si prizadeva za učinkovitost pri preprečevanju in nadzoru bolezni. Glede virusa H1N1 smo pokazali, da lahko pripomoremo k dodani vrednosti. Prejšnja direktorica ni nikoli. pretiravala pri ocenjevanju vplivov in možnih posledic. Vseh teh vprašanj se zavedam. Čutim se odgovornega za delovanje ECDC-ja in vem, da je Evropski parlament zelo kritičen do naše nove stavbe. In pošteno povedano, zadovoljen sem, da ste to izpostavili, kajti tako lahko ponovno odpremo razpravo o tem in v celoti se strinjam z vašimi pripombami. In v tem trenutku iščemo cenejšo stavbo, zato in pri tem bomo upoštevali tudi različne scenarije. Imamo tudi revizijski odbor na notrni ravni, tudi revizijsko sodišče preučuje naš proračun in vse stroške. In ti podatki so na voljo vsakomor, ki jih želi pri prevozu glodavcev v kontejnerjih. No, tukaj gre za nekaj, kar podleže mednarodnim uredbam. To spada sicer pod veterinarski sektor, ampak sodelujemo z njimi, kajti veliko živalskih bolezni, veliko zoonos se lahko prenese tudi na ljudi. Z veseljem ugotavljam, da je naše sodelovanje z veterinarji dobro. Potem vprašanje različnih politik cepljenja za otroke. Tukaj stvari niso preproste. Naj rečem takole. Obstaja še možnost za izboljšave. Sami ste govorili o čezmejnem zdravju in preseneča me, da presenetljivo je, da obstaja različne, obstajajo različni sistemi cepljenja, takoj ko prečkamo eno ali drugo mejo. Mislim, da bi bilo potrebnih več razprav v zvezi s tem. Glede pandemije H1N1, vaše vprašanje je res težko. No, mi smo takrat podali dokaze in dejstva, naredili smo oceno tvegan od parlamenta, sveta in komisije, pa je odvisno, kako bodo prevzeli svojo odgovornost pri upravljanju tvegan. Tako da tega ne moram komentirati, veselim pa se sklepov oziroma zaključkov delavnice, ki jo je organizirala gospari Vazi. To je bilo zelo koristno, zagotovo se bomo lahko kaj naučili iz tega. Med tem zaslišanjem sem se tudi sam naučil troje. Po eni strani moramo imeti boljšo oceno tvegan glede novega virusa in vprašanje je, kako lahko na boljši način predvidimo posledice in kako lahko dobro pripravimo oceno tveganja, ki lahko vodi ga boljšemu upravljanju tvegan in kakšni naj bodo instrumenti, ki lahko pripeljajo do boljšega upravljanja tvegan. In moj nasvet je, da bi sem vključili tudi socioekonomske dejavnike, ne samo biološke podatke. In še ne nazadnje, sporočanje o zdravstvenih težavah in problemih, kako lahko ta sporočila posredujemo evropskim državljanom. To je tisti največji izziv doslej. Hvala lepa. Madame Rodbehant, je crois que vous souhaitiez réintervenir. Merci. Najlepša hvala. Mislim, da je gospa Rudberen želela še enkrat eh, besedo. Eh, ja, najlepša hvala. Ampak eh, ne vem, zakaj je tako, ampak očitno najna javna srečanja niso tako plodna kot zasebna. Moram se vrniti na eno točko, namreč eh, seveda vem, da ocenjujete tveganje in ne upravljate z njim. To smo eh, tudi tako zapisali, ko smo oblikovali statut za vaš center. Eh, in uh, imamo dobre razloge, zakaj od agencije pričakujemo, da samo ocenjujejo tveganje. Seveda pa je razlika med vami in EMEJO. EMEJO je odgovorna za odobritve zdravil, v tem se razlikuje od vašega centra in uh, to ni vaša um, krivda, so rezultati dela nekoliko bolj neopremljivi in nejasni in zato nekateri kot kolega z nizozemske mislijo, da je ECDC odvečen. Um, no, če bi že prišla do tega razloga, potem nedvomno ne bi rekla, da je to zaradi podvajanja dela z Svetovno zdravstveno organizacijo, kajti to je nekaj posem drugega. Posem drugače je obravnavati eh, celoten svet, gre za posem drugačno nalogo in njihove mejne vrednosti za čisto vodo ne morejo biti naše vrednosti, so pa zelo dobre za Afriko. In eh, nekako ste se izognili mojemu vprašanju, kaj narediti glede superbakterije. Upam, da to ne pomeni, da ne razmislite o tem. Eh, pravite, da komisija to poskuša obravnavati v svojem raziskovalnem programu. To vem, hvala. In eh, poznam eh, njihov program, imam ga v svoji pisarni in tega mi ni treba pošiljati, to imam, hvala. Tudi vi veste, da Evropska unija ne proizvaja zdravil, potrebujemo eh, raziskave dobro, ampak eh, kako se tega lotiti, kako potem tudi zdravila razdaljevati. In pa še eno ključno vprašanje. Glede na to, kakšen je vaš mandat, mislim, da tam ni ničesar, kar bi vam omogočalo, da obravnavate snovi človeškega izvora, če, niso, če to ni neposredno povezano z eh, nalezljivimi boleznimi. Mrsikdo me poskuša prepričati, da bi morala na stvari gledati drugače. Bom pa eh, si pogledala vaš dokument, prisluhnila našim strokovnjakom in vsekakor bom poskrbela za to, da bo Evropski parlament imel svojo besedo, ko gre za naloge agencij. Če bomo morali spremeniti statut, bomo to storili, ampak to je potem stvar soodločanja. Najlepša hvala, gospod Šprenger. Ja, želel bi se odzvati, kajti če govorimo o emeji in o zdravilih, Tam obstaja jasna ureditev in jasen mandat Evropske unije na tem področju. Vprašanje pa je, kakšen je mandat, ko govorimo o javnem zdravju. In z veseljem lahko prispevam k razpravi o našem mandatu v prihodnje. In prepričan sem, da se bo to zgodilo, ker bo to nedvomno še predmet razprav. In prepričan sem tudi, da je komisija pripravljena prisluhniti argumentom. Bi pa želel z vami in z delovno skupino za zdravje govoriti tudi o tem, kakšna bo prihodnost mandata na področju zdravja. Kar zadeva snovi človeškega izvora, eh, naj navedem dva imena, najprej eh, mrzlica Ku. Eh, ko se je ta pojavila na nizozemskem, eh, se je postavilo vprašanje, kako varne so transfuzije krvi. Če eh, je nekdo daroval krinov, ki prihaja iz območja, kjer se je ta mrzlica pojavila, ali lahko to kri uporabimo. Torej, to vprašanje smo obravnavali, enako velja za mrzlico Zahodnega Nila. Izpostavljajo se tudi vprašanja o varnosti krvi, varnosti transfuzi in ti primeri kažejo, da to vsekakor sodi v naš mandat, vse, kar zadeva te primere. Sem pa seveda pripravljen na razprave. E, je pa tu precej politično obarvana razprava, ko govorimo o tem, kako pristopiti do teh snovi. Z moje strani vam lahko povem, da smo razvili oziroma pripravili delovni dokument in prepričan sem, da lahko ponudimo neke zanesljive rezultate, odgovore. Je pa potem odvisno od politične ravni, eh, ali bodo želeli to nalogo dodeliti nam ali ne. Euh, Najlepša hvala. Na hitro gospod Berlato želi postaviti še eno vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj se na hitro vrnem na nekaj, kar je že bilo omenjeno. Ko sem uh, prvič govoril, sem uh, govoril o dobrem delu, ki ga upravlja njegov center, vendar pa njegov odgovor na moje vprašanje ni bil najboljši, zato ga bom poskušal uh, Eh, ponovno formulirati. Ptiča gripa ni nov virus. Eh, prvič je bil eh, v Evropi izoliran že ob koncu 19. stoletja. Do zdaj nam je uspelo to preživeti in tudi v prihodnjih stoletjih bomo verjetno živeli s tem virusom in nikdar ni prišlo do težav za Eh, zdravje človeka. Sicer bili so težavi pri piščancih, ampak ne pri ljudeh. Vsi sprejeti ukrepi eh, so torej pravzaprav odvečni. Tudi končni rezultat presoje tveganja je bil napačen. Eh, vendar pa še vedno se sprejimajo preventivni ukrepi, ki predstavljajo veliko breme za določene gospodarske dejavnosti. In glede na to, da so razmere še vedno take, ali nam lahko podate svojo oceno tega, kaj se je zgodilo, zato da bodo politiki iz tega razbrali neko koristno sporočilo in da bodo določene prepovedi ali pravila, ki še veljajo, eh, povsem odpravljene ali pa vsaj omiljene. Could you, could you me ali mi lahko date primer? Mislim, da imate v mislih nekaj specifičnega in poskušam razumeti, zakaj gre. Govorim na primer o prevozu živali ali živalskega perja in eh, drugih primerih. Eh, obstaja tudi prepoved živih vab pri lovu z izjemo nekaterih redkih izjem, ki jih komisija dovoljuje. To so prepovedi in omejitve, ki so še vedno v veljavi, vendar pa niso utemeljene, sploh glede na to, da očitno ni nobene nevarnosti. Kajti konec koncev ne govorimo o novem virusu. Gre za virus, ki ga poznamo že stoletja. Natančno vemo, kako nevaren je za, za živali, ne za ljudi. In e, ogromne količine denarja na milijone evrov smo potratili za to, da smo se pretirano odzvali na potencijalno pandemijo, do katere ni prišlo. Se lahko zdaj torej vrnemo v stare tirnice ali moramo ostati v tem neupravičenem eh, alarmantnem stanju? Najlepša hvala. Razumem vaše vprašanje, ampak eh, res bi potreboval več informacij. Rad bi vam dal zanesljiv odgovor in to vam težko podam kar tako iz rokava. Moram se pogovoriti s svojimi strokovnjaki in poskušali vam bomo ustrezno odgovoriti. Ja, to vam bom poslal v pisni obliki. Ni več vprašanj? Izvolite. Dank u wel. De heer Sprenger die eh, gaf in zijn antwoord eh, aan dat hij graag de cijfers ook van het ECDC. Uh... Najlepša hvala. Gospod Sprenger je s svojim odgovoru dejal, da bo pisno poslal tudi finančne podatke o centru ECDC. To pričakujemo, ampak eh, še vedno me zanima legitimnost obstoja tega centra. Dvomi so se pojavili že pri ustanovitvi. Parlament je takrat to uh, odobril in. Uh, To naj bi zdaj bila utemeljitev, zakaj ta center obstaja, ampak eh, ne vem, če je to dovolj, da to eh, ostaja veljavno še danes. Hvala, gospod Springer. Ja, prav imate. V ustanovitveni uredbi je jasno, da se vsakih pet let izvede zunanja ocena, in naslednja bo izvedena leta 2012. Ni šlo samo za SARS. E, vrniti se moramo 15 let nazaj. Evropska komisija je v tistem času financirala 15 ali 20 mrež za posamezne bolezni. To je stalo veliko denarja in eden od razlogov za našo ustanovitev je bilo, da to spravimo pod skupno okrilje, na ta način prihranimo nekaj denarja. Eh, in tudi sicer pa vse informacije, ki sem vam jih pokaza, pokazal o razširjenosti bolezni v posameznih državah, vseh teh informacij do pred tremi leti nismo imeli. Uh, Vemo, da nekatere države trdo delajo, da bi nadzorovali svoje nalezljive bolezni, ampak težava je v tem, da te bolezni brez težav pristopajo meje in če vaši sosedje niso pozorni, lahko zaradi tega trpite tudi vi. To je tudi razlog, zakaj zelo dobro sodelujemo z državami kandidatkami, z eh, potencijalnimi kandidatkami in eh, poskušamo izboljšati tudi njihov nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Eh, vas pa lahko povabim tudi na obisk k nam in upam, da vas bom tam uspel bolje prepričati. Doktor eh, Sprenger, v nom de tut la komisijo, je vam merci. Najlepša hvala, gospod Sprenger. V imenu odbora se vam lahko zahvalim za to zelo izmen, zanimivo izmenjavo mnen mislim, da smo imeli precej časa tako za vprašanja kot za odgovore, zato se vam najlepše zahvaljujem. Pospremili vas bomo, medtem pa prehajamo na deveto točko dnevnega reda. Dogovorili smo se, da bomo obravnavali deveto in deset, deseto točko, preden preidemo na osmo. Samo nekaj trenutkov potrebujemo, potem pa bomo nadaljevali.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 To je osmo poročilo, ki ga je komisija pripravila na to temo. Poročilo je sestavljeno iz dveh delov. Najprej govorimo o številu živali, ki se v Evropski uniji uporabljajo za preizkuse na živalih, zato da bi preizkusili kom kom kozmetične izdelke in kakšni. Uh, Poskusi se izvajajo, potem v drugem delu pa so opredeljene alternativne metode, poročamo pa tudi o njihovi sprejemljivosti na evropski in nacionalni ravni. To poročilo pripravljamo v skladu z devetim členom direktive o kozmetičnih proizvodih. Posebnost je v tem, da je to poročilo zadnje pred 11. marcem 2009, kajti takrat je stopila v veljavo popolna prepoved preizkusov na živalih za kozmetične proizvode. Ravno tako pa je stopila pre, v veljavo prepoved kozmetičnih proizvodov, ki so bili ali njihove sestavine eh, preizkušeni s preizkusi na živalih. Sedaj pa. Naj na kratko predstavim sklepe oziroma uh, ukrepe na podlagi tega poročila. V prvem delu gre predvsem za podatke. 27 držav članic nam je posredovalo svoje podatke in v letih 2007 in 2008 so se kozmetične sestavine preizkušale na živalih v Franciji in Španiji. približno 17 tisoč živali je bilo v teh dveh letih uporabljeno v poskusih na živalih. Največji delež pa je bil zabeležen leta 2004. Komisija je takrat izdala ustrezna priporočila v zvezi s tem, ravno tako pa smo tudi spraševali države članice o sredstvih, oziroma ukrepih, ki se bodo uporabljali za uveljavljanje prepovedi prodaje eh, kozmetičnih izdelkov, ki so bili preizkušeni na živalih. V drugem delu pa govorimo o alternativnih metodah. Tukaj govorimo o uh, uspehih Evropskega centra za validacijo alternativnih metod. v skladu s prepovedjo iz leta 2009 eh, so bili eh, validirani različni poskusi strani eh, ekvama, vendar pa nekatere med, torej alternativne metode ne morejo vedno stotno nadomestiti preizkusom na, na živalih. Ponekod pravzaprav alternativnih metod niti ni. In ravno zato je to zelo kritično. Tehnične podrobnosti si lahko pogledate v poročilu Ekvama. E, čeprav ni alternativnih metod, pa so bili doseženi določeni e, pozitivni rezultati. In eh, to za to področje je namenjenih tudi 50 milijonov dodatnih sredstev. Tudi na mednarodni ravni poteka delo na tem področju. Obstaja eh, okvirni sporazum o mednarodnem sodelovanju, kar zadeva alternativne metode eh, za nadomeščanje preizkusom na živalih. Leta 2008 smo sklenili ta sporazum z ZDA, Japonsko in Kanado in gre za krepitev sodelovanja pri znanstveni validaciji alternativnih metod. Zdaj sem na kratko opredelila vsebino sporočila, eh, zdaj pa nekaj o tem, kaj pravzaprav počnemo za to, da bi uresničili sklepe tega poročila. Najprej vprašanje izvajanja prepovedi, priskusov na živalih, prepovedi trženja. In tukaj bomo govorili predvsem o alternativnih metodih. Gre za preizkuse, ki jih je potrebno eh, izvajati po letu 2013, ko bo stopila v veljavo popolna prepoved. Gre za toksičnost pri eh, večkratni uporabi, za eh, genetično toksičnost, za toksičnost za reprodukcijo. Kaj torej lahko eh, tukaj naredimo? Naj vas opozorim na pismo, ki ga je vaš odbor poslal generalnemu direktorju, dobili ste eh, tudi odgovor, kjer sta opredeljena oba pojma. Vrniti se moramo v leto 2003, ko je komisija pripravila časovnico eh, v skladu z direktivo eh, in komisija je takrat vzpostavila skupino ad hoc z 27 strokovnjaki iz industrije, iz univerz, eh, organizacije za zaščito živali in tako naprej. Ta skupina je pripravila poročilo, kjer je bila pripravljena tudi časovnica za postopno odpravo poskusov na živalih v skladu z direktivo o kozmetičnih proizvodih. Leta 2004 je strokovni oziroma znanstveni odbor za eh, kozmetične proizvode sprejel svoje stališče do tega poročila. Na podlagi tega stališča so službe komisije pripravili delovni dokument z naslovom Časovnica za postopno odpravo poskusov na živali v povezavi z sedmo prenovo direktive o kozmetičnih proizvodih. V tem dokumentu Eh, so jasno opredeljeni roki in kar zadeva toksičnost, preobčutljivost kože in uh, karcinogenost je uh, končni rok leto 2013. Leta 2004 temu nihče ni ogovarjal in od tedaj naprej je tudi znanstveni odbor za potrošniške proizvode in eh, odbor za varnost potrošnikov večkrat potrdil te roke. Eh, kar zadeva toksičnost pri večkratni uporabi, o tem smo večkrat govorili tudi v okviru poročil v letih 2005 in 2007, pa pa tudi v večjih dokumentih. Večkratna uporaba je znanstveni uh, izraz, ki, se, ki je opredeljen v ustrezni direktivi in sicer se v skladu s tem pojmom opredeljujejo različne eh, ravni toksičnosti pri večkratni uporabi. V skladu z direktivo mora komisija svetu in uh, parlamentu leta 2011 poročati o stanju eh, in o validaciji alternativnih metod, eh, sploh za tista področja, kjer je končni rok za odpravo poskusov leta 2013. Zato, da bi lahko ovrednotili razmere, smo spostavili strokovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki vseh sektorjev. Eh, ti so v svojem osebnem imenu člani te skupine, raziskovalni center vodi to skupino in ti so potem pripravili osnutek tehničnega poročila. Tudi tehnično poročilo naj bi predstavilo kar najbolj objektivno sliko vseh znanstvenih in tehničnih vidikov v povezavi z vzpostavitvijo alternativnih metod za tista področja, kjer je končni rok za odpravo poskusov leto 2013. Tukaj je šlo za vrednotenje na podlagi znanstvenih podatkov, pa tudi za oceno eh, rokov, do katerih naj bi bili poskusi povsem odpravljeni. Eh, vse to je potekalo v eh, postopku posvetovanja in do konca leta bo to tehnično poročilo tudi končano. Na podlagi tega tehničnega poročila bo komisija pripravila naslednje poročilo svetu in parlamentu. Usporedno s tem bomo izvedli tudi presojo vplivov in na ta način se pripravili na odločitve, ki jih moramo sprejeti v zvezi s tistimi področji, kjer je končni rok leto 2013. Direktiva o kozmetičnih izdelkih predvideva, da ima komisija možnost pripraviti zakonodajni predlog, Eh, za tista področja, kjer alternativne metode še ne bodo razvite oziroma validirane do leta 2013. Morali se bomo torej odločiti, ali bomo pripravili predlog in če da, kaj bo v njem zapisano. Presoja vplivov nam bo omogočila, da bomo preverili različne možnosti. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, Katrin Seli. Hvala lepa, gospod predsedujoča omenila bi tehnično poročilo, ali bomo tudi tega dobili. Kdaj? Ker zdaj vis? Torej, presenečen sem, da sem dobil besedo pred Dagmar. Dagmar je bila poročevalka, ko je bila ta zakonodaja na dnevnem redu. Prosim, Dagmar, vse v redu. Samo nekaj vprašanj. To je zakonodaja. Bomo dosegli ta rok in kakšne so eh, pričakovanja, da bomo razvili alternativne teste za tri, ta tri ključna področja? Kakšna je ocena, kaj se da doseči? ko bomo nadomestili sedanje teste na živali s testi brez živali. In potem še eno temeljno vprašanje. Torej, spomnim se veliko izjav za tisk, da ni opravičila, da bi škodovali živali za izdelavo razvoj novih produktov in produktov, ki naj bi bili uporabljeni za človeško nečimrnost. Torej, ne govorimo samo o kozmetiki, ampak tudi o drugih produktih. In vrsta takšnih produktov je na tisoč eh, make-up izdelkov imamo in zobnih past in tako dalje. In sprašujem se, zakaj jih uporabljamo, rabimo še več. Ali se lahko človeška civilizacija lahko preživi še kakšno desetletje brez novih izdelkov? Tržna strategija je bila, da moramo razviti nove produkte, da moramo potrošnikom vsako leto, vsako sezono, vsak rojstni dan ponuditi nekaj novega in vkolikor temu ne bo tako, se bo eh, svet podaril. Zdaj pa sprašujem, kakšna ocena je bila narejena strani komisije glede učinka do danes na, na zaposlenost? ali bomo preprosto rekli, zakon je kot je, prepoved bo uveljavljena, tako kot smo se prvotno dogovorili. Zdaj pa Dagmar, se upravičujem. Ni treba, ni treba se upravičevati, Karin. Če kdo govori o kozmetiki, potem naj pač govori. Jaz sem bila poročevalka za šesti amandma na začetku 90-ih in tudi za sedmi amandma, o katerem zdaj govorimo. To je zakonodajni akt in veliko kolegov je ostalo z mano v postopku sprave do treh ponoči na svetu in kot vemo, je to zakonodaja, ki je zdaj pred nami, dokaj pomembna in težka. In tudi zadnja Samo nekaj manjših pripomb imam za eh, Gedi Sanko, ki ga trenutno gospa predstavlja, zastopa. Ko govorite v vaših poročilih, je pomembno, da je zakonodaja tista, na kateri moramo ustrajati. In v členu 4 pravi 4.2a. 2.1 v odnosu do test, kjer gre za ponovljivo toksičnost in drugo toksičnost, kjer ni alternativ. 1B shall be limited to a maximum of 10 years after the entry into force of Directive 2003. So we are now speaking of govorimo o datumu 2013. Bodimo jasni zdaj o teh zadevah. Govorimo o treh testih in ne govorimo o karcerogenosti in ne govorimo o občutljivosti kože. To zadnje je tisto, kar me še bolj jezi, kajti glede občutljivosti kože, senzitizacija kože, težko to besedite uporabljam. Pri tej stvari smo bili že pred 15 leti popolnoma prepričani, da ne bomo potrebovali nobenih več živalskih testov. In če se ne bi nekako tako spoznali na to uh, zadevo, ne bi tega vedeli. Nobeni testi, živalski testi niso bili validirani kaj ti niso primerljivi z eh, človeškim. Kakršnakoli število eh, podgan, miši in tako dalje, ki bi lahko bile uporabljene. Ni pa nikoli bilo dokazano, da bi to služilo čemu. Jasno se strinjam z vami, da za dva testa za kancerogenost in občutljivost kože je datum 2009, takšen, ki ne pride v poštev, zato pač nadaljujemo z letom 2013. Malo pa me je začelo skrbeti, postala sem nervozna oziroma presenečena, da ste tako poštena, da ste mi povedali, da kaj se bo zgodilo, ukolikor alternativ ne bomo imeli zlasti za toksič, toksik genetiko, genetičnost. To je tisto, o čemer največ govorimo. In tudi o reproduktivni toksičnosti. Ko ste omenili zadnjo zakonodajo, vemo tisti, ki smo takrat tam bili, da smo prišli do točke, ko smo rekli, da ne moremo tega doseči v treh, štirih letih, zato ta izjema. In karkoli se zgodi, ne želim nikogar obtoževati tukaj bila sem zelo aktivna pri tem partnerstvu med eh, komisijo in eh, parlamentom in svetom. Torej, karkoli se zgodi, jasno, ni dovolj. Ne moremo pa zdaj razmišljati, da bi spremenili roke in če boste začeli z 20, dve, leta 2013 in boste takrat prišli s predlogom, s predlogom za soodločanje s partnerstvom, parlamentom, vam moram povedati, da ne bom takrat sodelovala. Leta 2014, ko bodo evropske volitve in boste prišli s takole zadevo, ki se kuha že skoraj 20 let. Zadeva, o kateri smo govorili z enakimi argumenti, kot smo jih slišali zdaj eh, od Krisa in to že pred 15, 20 ali 10 leti. Ne vem, kako bo, kaj ti prav ima. In raztrgali vas bodo tukaj mesece pred evropskimi volitvami. In to na področju dobre biti živali. In samo opozarjam vas lahko, da ne boste prišli v to situacijo. Vedno sem bila za pragmatične pristop. Prebrala sem skrbno, kar ste prebrali o državah članicah na strani 4, na strani 8. Vse ostalo sem tudi prebrala, vendar moram povedati, da je tako, da ne smete razmišljati sploh o teh eh, testih, treba jih je izkoreniniti že lansko leto, prepovedati jih je treba, zakonodaje se morate lotiti drugače in paziti morate pri spremembi tega roka 2013. Kaj se bo zgodilo in vsi vemo, za kakršno koli stavino, ni jih veliko, za novo zobno pasto, za belilom ali za nov dezodorans ki nam bo prihranil potenje ne samo z 12 ur, ampak za cel teden. Za vse to ne morete uporabiti živalskih testov, če želite dobiti dovoljenje. Potem pomeni, da morate dobiti alternativo ali pa produkta ne morete dati na trg skoraj vse, kar je na trgu, je testirano, bilo testirano iz razlogov kozmetike v preteklosti in lahko vas samo opozorim, da se ne dotaknete tega roka, ki je zapisan. Ne, ni mogoče važno, bo to marec, april, maj, ampak mora biti leto 2013. Gre za političen vpliv. Nekateri od nas tukaj, ampak jaz že zdaj dobivam pisma, in dobivali jih boste vi vsi. In tisti, ki niste tako dolgo v parlamentu kot sem jaz, eh, vam povem, da je bilo tako, da s, prvim, s prvo zakonodajo v redu, ampak z drugo, ki je bila malo boljša, sem že dobila več kot 24 tisoč eh, kartic in ni, poštar ni bil zadovoljen z menoj. In moram vam povedati, to je bilo tik pred evropskimi volitvami in ne naredimo tega sami sebi. Moramo, oziroma takrat smo se za to zelo borili in zadovoljni ste bili, da imate še ta dodatna leta na voljo za to, za toksičnost in to je vse, kar imate. Merci beaucoup, uh, Hvala lepa, Orestrosi. Najlepša hvala. Samo prosim vam lahko, da nadaljujete v tej smeri. In prepričan sem, da boste dobili kvalificirano večino, ki si želi ohraniti te roke kako izgleda pri vprašanju znanstvenih eh, testov za človeško zdravje, je tam čisto drug sistem. Za kozmetiko pa je nekaj odvečnega in tukaj smo si na jasnem, da je treba te teste odpraviti in to v rokih, ki so postavljeni. Drugo pa je, ko gre za človekovo zdravje. In nedopustno je, da bi s temi stvarmi še nadaljevali. Poročevalko se tudi strinjam, da, bil, da je treba se dokončno o tem dogovoriti in da je tudi v drugih primerjih bilo tako, da so stvari, ki jih je parlament že zdavnaj sprejel, smo potem dobili ogromno pritožb, tudi ko je šlo za človeško zdravje, tukaj pa gre za kozmetiko, za stvari, ki niso neobhodno potrebne za rešitev človeških življenj. In tako teh rokov se ne smemo dotakniti in jih spreminjati. Euh, Hvala lepa. Gospod Juvin, na tej stopni moramo paziti na dve prioriteti. Prioriteta, da zaščitimo, torej da varujemo varnost eh, potrošnika, da ne končamo v situaciji, ko postane proizvod nevaren, ker je bila zan zahtevana alternativna metoda ali metodologija, ki ni bila ravno to, kar naj bi bila. Če rečemo, da spoštujemo rok, ker smo se za to odločili, je tvegano, ukolikor alternativne metode niso pripravljene. Zelo težko je reči potrošnikom, či kateri zdravje je ogroženo, da zadeve niso bile testirane, ampak pač, da imate rok, ki se ga morate držati. Čisto jasno je, da je teorija, da je živalsko testiranje oziroma testiranje na živalih nekaj, kar vam ne pove o učinku, ki ga pač bi to imelo na človeka, je na eni strani res in pa tudi ne. Testiranje v laboratoriju je tisto, kar nam omogoča, da presodimo, kakšen bo učinek na človeško kožo. In danes je tako. da že imamo nove metode, kot je obnovljena človeška koža, rekonstituirana koža, vendar tega ne testiramo tako, kot so te ustaljene metode. Kozmetična industrija je evropska industrija in to industrija odličnosti in ustvarja bogatstvo za Evropsko unijo. Če bomo tukaj postavili stroga pravila, se moramo nekako prepričati, da ne bomo interese te pomembne industrije oškodovali. oškodovali. Nevarnost je, da bo to potem šlo v dobro neevropskih proizvajalcev kozmetike. Vem, da je zadeva zapletena in nisem prepričan, kje točno je resnica vsega tega. Če pa bomo se držali leta 2013, ker je pač ta rok postavljen, je nevarnost, da bomo sami sebi škodovali. Alternativne metode niso pripravljene. Tvegamo, da si bomo mlinski kamen privezali za vrat in sicer evropski kozmetični industriji. Hvala lepa. Dagmar Berendt. Še nekaj dejstev za kolege. Kot prvo, govorimo o roku, ki je v zakonodaji in je obvezujoče, tako kot eh, zadeve, ki zdaj v Franciji potekajo v zvezi z upok eh, torej reformo eh, upokojitev upokojensko reformo in parlament tukaj mora storiti svoje. Zakonodaje si nismo olajšali zaradi tega, ker so bili udeleženi tudi proizvajalci kozmetike, zlasti francoski ko, proizvajalci. Ne morem vam več obnoviti pogovorov, ki smo jih imeli s francoskim L'Orealom. Ogromno jih je bilo in zelo trezno so pristopili k stvari. Seveda tudi oni želijo neko rešitev, ki je legitimna za probleme, s katerimi se soočajo, če ne morejo določenih testov izvajati. Vprašanje, ali obstajajo alternative in druge in vitro metode in potem en izdelek ne pride na trg, je to politično vprašanje, o katerem se moramo odločati in vsakemu od nas lahko priporočim, kako, kaj boste vi povedali francozom in garantiram vam, da poznam odgovor, kaj, boste, kaj vam bodo odgovorili vaši voljivci. Gre za neko vprašanje, koliki meri nam to koristi. 20-30 let sem v tem parlamentu in delujem na tej stvari in nihče mi, nikomu ni treba, da mi razlagajo, kako pomembno je to. Danes eh, potrošnik ni nič bolj, nič manj zaščiten kot nekoč. Lahko mu pa pustimo, da se sam odloča. Lahko na proizvod zapišemo zobna pasta, dezodorans, eh, šminka in nanj bomo zapisali testirano z na živalih. In pustimo odločitev pri porabnikih oziroma potrošnikih. Bomo videli, kako se bodo odločili. Ne bodo kupili proizvoda, kupili bodo drug proizvod. Kaj ti sto zobnih past imajo na voljo in če na treh piše, da so bili uporabljeni testi na živalih, morda ne bo sto procentov se odločilo za drugo pasto, osemdeset pa gotovo govorim zdaj o evropski in izvenevropski industriji. 18-19 let sem se pogovarjala s CDA, to je ameriško združenje kozmetičnih proizvajalcev. Kajti zakonodaja, ki jo mi sprejemamo, velja za, vsakega, za vse proizvajalce izven Evropske unije. Če mi to sprejmemo, velja to tudi za Revlon, za Ester Lauda in tako dalje. In to so oni razumeli. In če vzamemo v roke en kozmetičen proizvod, ki ima daljšo življensko dobo kot 28 eh, mesecev, mora to biti zapisano na njem. Če niso, če niso tako dolgo, dolgotrajni, mora biti zapisano. Naprimer, naj bi bil 30, naj bi 30 mesecev bil dober, potem mora to biti zapisano. Gre za simbol, torej odprti kozarček 6, 8, 12 in tam piše, koliko časa je še uporaben. Ko, je, ko ga enkrat odpremo, kozarček namreč. In ameriška industrija se je prepirala z nami eno leto. Vedeli so, da kar se bomo mi odločili, bo veljalo tudi za njih. Mi vemo čisto točno, da o čemer se mi tukaj odločamo, je to industrijska politika, to velja za področje eh, hrane in tako dalje. Prepričana sem tudi, da se moramo držati določene linije, drugače zakonodaje ne moremo sprejemati. Vstanem lahko doma v Berlinu, vi pa v Franciji. Če pa se nam zdi zakonodaja eh, neka alternativa, potem lahko ostanemo doma. Ta zakonodaja je zdaj pred nami, na mizi, veljavna je in to ne velja samo za me kot eh, pravnico ali kot eh, poslanko, ampak to je moj kredo. Tam je en rok in tega roka se moramo držati. To je zakon. Če želimo to spremeniti, potem spremenimo to. In to je bil tudi predlog komisije, da razmišljajo, da bi prišli z novim predlogom. Skozi dva branja mora iti, in takrat si želim za vse nas veliko veselja. Do zdaj sem sodelovala, tretjič, pred volitvami evropskimi, vam samo pravim, ne tega storiti. Najdite drugačno pot. Madame Soulier, por... gospa Soulier, potem gospod Žova in potem komisija. Razmišljamo tukaj zdaj o dveh stvarih. Zaščita potrošnika, kot je bilo rečeno, in pa zaščita živali. Moramo biti pozorni in zagotoviti, da ne bomo izvažali testiranja na živalih v druge države, kjer živali manj spoštujejo kot v Evropi. Tu moramo doseči neko ravnovesje. Mislim, da obstaja resnica na obeh stranih. Gospod Žile? če smem odgovoriti. Gre za kompleksno zadevo. Želel bi biti tukaj ideološko uh, odprt. Rekli ste, da ste zvesta poslanka. Jaz imam ste pravnica, pa ima manj eh, legalističen pristop. Mogoče me bolj tukaj skrbi medicinski in znanstveni vidik, kar ne pomeni, da vas pa ne. Mislim, da če testi niso pripravljeni leta 2013, pač niso pripravljeni in vemo, kaj se bo zgodilo. Izvažati bomo začeli testiranje na živalih in evropska industrija bo tu utrpela škodo. Svet ni idealen kraj. Želel bi, da vse te teste na živalih nadomestimo, ampak pač to še ni pripravljeno. Gospod Bernat. Želel bi, da bi bili kolegi konsistentni, da se zavedajo, posledic teh možnih odločitev. Rečeno je bilo, da bo prepoved v teh pogojih pripeljala do tega, da bo testiranje preneseno v druge države, kjer je zakonodaja drugačna. Če želimo biti konsistentni, moram povedati, da moramo najprej zaščititi zdravje ljudi. Moramo pa tudi se odzvati na naraščajočo občutljivost glede dobrobiti živali. In če želimo biti konsistentni, kar se tiče teh dveh idej, moramo ohraniti prepoved glede eksperimentov za kozmetične namene, za kozmetične proizvode. Zaradi tega, ker kozmetike, lah, kozmetični izdelki lahko povzročajo, imajo karcinogene posledice. Istočasno pa moramo ob tem naraščajočem zavesti o živalih prepovedati tudi uvoz proizvodov, ki so posledica poskusov na živalih in sicer od proizvajalcev izven Evrope. To bi bilo konsistentno. Drugače smo si zavezali roke glede eksperimentov v Evropi, istočasno pa dopustimo, da takšni proizvodi prihajajo v Evropo z drugih koncev sveta. To je prva točka. naša podjetja morajo uh, konkurirati. In tu se bom, bom omenil, da to velja za globalni trg in to ne samo za kozmetične proizvode. In tekmujemo ali konkuriramo z državami, ki nimajo enakih zakonov kot mi, kjer niso tako zavezani zaščiti okolja pa vendar lahko uvažajo izdelke, mi lahko uvažamo njihove izdelke oziroma oni jih izvažajo v Evropo in s tem otežujejo situacijo za evropska podjetja. Če želimo zdaj braniti dobrobit živali, moramo biti konsistentni ne gre samo za preprosto prepoved eksperimentov v Evropi, ampak moramo iti še dlje in prepovedati trženje v Evropi, trženje teh produktov, ki prihajajo iz drugih držav izven Evrope. Moramo to, tega se moramo zavedati niti najmanj ne skrbijo elektronska sporočila, ki jih bom dobil v tej zvezi. Parlament eh, razpravlja in je razpravljal in tudi sprejel pomembno zakonodajo glede uporabe živali za določene namene in določene organizacije z računalniki so rekle, da liberaliziramo vivisekcijo, kar je popolnoma narobe. Elektronske eh, poštni nabiralniki so bili polni eh, pošt, ki so grozili in to s smrtjo nam in našim družinam, kar je popolnoma nespremljivo. Namesto nekega objektivnega pogleda, so želeli, da čustveno pristopimo k tej stvari. Zato moramo biti popolnoma mirni, kadar govorimo o teh zadevah. Braniti moramo najprej človeško zdravje, istočasno pa moramo se odzvati tudi na raztočo eh, zavedanje o dobrobiti živali. Kris eh, Davis, potem pa res zaključimo. Mislim, da niste prav dobro poslušali predstavnice komisije. Rekli ste, da gre za popolno prepoved kozmetike na trgu, ki, kjer so bili opravljeni testi na živalih. Ne gre za proizvode, ki so bili narejeni v Evropi, ampak kjerkoli na svetu. To je zelo važno. 97. 98. leta, ko je bil v Združenem kraljestvu liber, laboristična vlada izvoljena, izvoljena, so najprej predstavili ta zakon v Veliki Britaniji, pa kaj, potem so testirali tako v Franciji. In če želite ta problem učinkovito reševati, moramo to storiti na evropski ravni postopoma z roki, roki za popolno prepoved in roki so bili postavljeni za popolno prepoved proizvodov, kjer so se uporabljali testi na živalih. Tisti, ki menite, da nam zmanjkuje časa, pa morate vedeti, da so proizvajalci kozmetike, ki so bili popolnoma ignorantni in tudi nesramni, kar se tiče javnih eh, čustev v tej zvezi. Moram reči, da je v zadnjem desetletju prišlo do dramatične spremembe in stara garda je odšla. Industrija je zdaj veliko bolj pozitivna in vesel sem, zelo sodelujejo z nevladnimi organizacijami in s komisijo. Tukaj so posamezniki, ki so prispevali k tej preobrazbi. Rezultat tega pa je, da je sedelo na tej točki eh, nadaljevalo. Ne vem, kako je z validacijo, vendar znano se je zelo razvila, odkar smo to zakonodajo sprejeli. Vedeli pa smo, da nekaj testov, da je ostalo jih in da je težko najti za nje neživalske alternative in komisija zdaj nas opozorila, da se nam ta rok približuje. In zdaj sem na strani Dagmar in pravim, ved, ko smo to vedeli, smo vedno še ustrajali, da po letu 2013 ne bomo več dovolili novih proizvodov, če so testirani na živalih. Alternativa je, ki bi, alternativa, ki bi lahko zmagala v tej hiši, da rečemo, bomo dovolili razvoj novih, proiz, novih eh, proizvodov, kamor pa bomo z velikimi črkami napisali, da so bili opravljeni testi na živalih. In potem bomo videli, kakšne ogovore bo imela industrija, potrošniki pa bodo imeli zbiro. Bomo nekaj še naredili tudi v primerjavi s tistim, kar smo naredili v zadnjih letih. Trenutno imamo dobro zakonodajo in še vedno imamo nek, um, nek stimulans, da razvijemo še boljše alternativne metode. Bi pa rad vprašal komisijo, kakšna je verjetnost v bližnji prihodnosti, da bodo te testi na živalih validirani, da bo znanost to ali pa da bo znanost lahko razvila neživalske teste za ključne zahteve, ki jih je treba izpolniti. Hvala lepa. Predlagam, da zaključimo še z enim prispevkom, sicer gospa Hauk. Oziroma, se dodajem kar komisiji, da se odzove na ta vprašanje. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi se dotaknila tehničnega poročila. Namen poročila je narediti neke vrste inventuro v zvezi s spremljivostjo alternativnih metod za preskuse na živalih. V luči prepovedi, ki naj bi začela veljati 2013. Želeli smo predstaviti pogled na sedanje stanje strokovnjaki komisije iz eh, različnih vlad, znanstvenih odborov in skupin za dobro počutje živali so sodelovali pri pripravi tega dokumenta. Te strokovnjake smo prosili, da pripravijo to poročilo, ki, zdaj, ki je zdaj predmet javnega posvetovanja, ki še ni zaključen. Poročilo naj bi bilo dokončano do konca letošnjega leta. Lahko pokomentiram samo začasne rezultate začasne določbe iz tega poročila. Tukaj govorimo o možni časovnici za razvoj alternativnih metod za preskuse na živalih. Občutljivost kože 2007 do 2019, potem toksikosinetika v skladu tem, kar pravijo strokovnjaki, bi trajalo 5 do 7 let, da se razvijajo alternativne metode za preskuse. Potem za toksičnost več kot 10 let. In potem še toksičnost ponovitvenih odmerkov. Pri tem strokovnjaki še niso prišli do časovnice toliko o znanstvenih in tehničnih rezultatih, ki so rezultat posvetovanja med strokovnjaki. Veliko dela bo še potrebnega tudi v luči javnega posvetovanja in rezultata le tega. In z veseljem bomo poročali o rezultatih tega posvetovanja, ko bo ta pri koncu. Zdaj pa še pravna situacija, pravno stanje. Kot je že bilo povedano, Se trenutno ne govori o možnosti dovoljevanja preskusov na živali za Evropsko unijo. Popolna prepoved naj bi je veljala od. Je že veljavil od leta 2009, delna pa od 2004. Vprašanje, ki ga zdaj obravnavamo, pa je, ali naj bi izdelki, ki so bili preskušani na živalih izven Evropske unije, ali se lahko tržijo v Evropski uniji. Za veliko število preskusov je že v veljavi prepoved. Trije preskusi, ki so navedeni tudi v direktivi, pa se lahko še opravljajo do leta 2013. Direktiva pušča tukaj odprta vrata in to na široko odprta in pravi, da če do leta 2011 še nimamo alternativnih metod, lahko da komisija dodatne predloge in to je potem predmet postopka soodločanja. Če bomo torej sploh lahko dali predlog, ga moramo dati leta 2011 in postopek soodločanja bo moral biti zaključen do leta 2013. Zaenkrat v zvezi s tem še nismo sprejeli odločitve. Trenutno pripravljamo oceno vplivov ali učinkov, kateri bomo ocenili vse potencijalne vplive, ki bodo zajeli tudi dobro počutje živali. Ne samo število zadevnih živali, ampak tudi potrebo potem, da moramo pripraviti novo zakonodajo, nove alternativne metode, informacije za potrošnike. Govorimo veliko o razvoj, razvijanju novih proizvodov, ne smemo pa pozabiti na obstoječe proizvode. Vem, da še vedno obstajajo dvomi o nekaterih sestavinah kozmetičnih izdelkov. In zaradi tega je treba ponovno preskusiti nekatere izdelke, naprimer pri izdelkih povezanih s kapilarami. Še en dejavnik, ki je pomemben, so tudi tehnične inovacije, uporaba vseh teh pravil v majhnih in srednje velikih podjetjih, možnosti za zaposlovanje in kakšne so gospodarski učinki, pa tudi kakšna je vloga evropske, evropskega gospodarstva v svetovni trgovini. bolje moramo meriti in izmeriti posledice, do katerih bo prišlo, če bomo sprijeli te ukrepe, tako da bomo vedeli, kakšne bodo posledice odločitev, ne glede na to, kakšne, kakšne bodo. In sprijeti moramo posledice letih. Predsedujoča, hvala lepa komisiji. Mislim, da bomo imeli še veliko priložnosti za razpravo o tem v naslednjih 12 mesecih. Zdaj pa gremo nazaj na prejšnjo točko na našem dnevnem redu in sicer točka 8. Poročilo o izvedljivosti in koristnosti predložitve zakonodajnega predloga, ki bi EFSI omogočal prijemanje pristojbin. Gospod Benefan Kuten iz eh, generalnega direktorata Sanko nam bo to predstavil. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nakratko bi predstavil poročilo in to z veseljem. In sicer gre za poročilo komisije, sprejeto prejšnji teden, povezano s prejemanjem pristopin za EFSO. Mislim, da, moramo, da moramo prisluhniti mnenju parlamenta. EFSA je zelo pomembna inštitucija za nas, zato je poročilo tako pomembno. Priznati moram, da moramo to poročilo da bi morali predstaviti to poročilo že pred kakšnimi petimi leti, pa nismo mogli. EFSI smo dali nekaj časa za to, da začne gladko delovati in da začne upravljati svoje naloge. Od ustanovitve EFSE je bilo namenjenih veliko dodatnih sredstev in tudi veliko dodatnih nalog. Potrebovali smo več časa za oceno tega, kako bi lahko potekalo prejemanje pristojbin za EFSA. Zaradi nove zakonodaje imamo tukaj tudi nove določbe. Izkušnje pa so tudi pokazale, da dosije, ki ga pripravi prijavitelj, ni vedno dober. EFSA je zdaj v fazi stabilizacije. Naj vam samo predstavim nekaj podatkov. Obravnavanje prijav v EFSI zdaj predstavlja 31 odstotkov proračuna, pred tremi leti pa je predstavljal 50 odstotkov. Ali je priporočljivo in izvedljivo, da bi oblikovali sistem, ki bi temeljil na pristojbinah za EFSO. Posvetovali smo se le, ne le z EFSO, ampak tudi z državami članicami in zainteresiranimi stranmi, da bi videli, kako se lahko to naredi. Glavni zaključek poročila in poskusil bom res biti kratek, se bomo imeli dovolj časa za razpravo tukaj. Glavni zaključek je torej, da bi bilo precej zapleteno vzpostaviti sistem na podlagi pristojbin, na področju prehranske zakonodaje Evropske unije. Zato smo naredili korak dlje in pripravili oceno vplivov. V poročilu pa smo izpostavili štiri opcije, štiri možnosti, ki so lahko izhodišče za razmislek. Eno je pavšalna pristojbina za vsa dovoljenja. Druga opcija je pristojbina za vsa dovoljenja. Tretja opcija je pristojbina pri kateri bi bila pristojbina variabilna glede na prijavitelje, glede na snovi oziroma vsebino in tudi v odvisnosti od tega, ali že imamo imetnika dovoljenja, torej če že imamo nekoga, ki je odgovoren za to dovoljenje. Četrta opcija pa je status quo, kar pomeni, da ne naredimo ničesar. To so štiri možnosti. Te smo razvili na podlagi razprav s zainteresiranimi stranmi. Veliko drugih alternativ pa bi še lahko izpostavili pri našem delu. Vse to se je pokazalo namreč pri oceni vplivov. Kot sem povedal prej, opcija postopnega uvajanja pristojbin je tista, ki bi jo morali bolj podrobno preučiti. To so pristojbine glede na prijavitelje. Vendar pa vse te prijave so si med seboj različne. Imamo GSO-je, imamo različne snovi, pa tudi veliko drugih prijav, naprimer za aditive, za krmo in številne druge aditive, ki se uporabljajo za krmo in hrano. Sistem na področju hrane je v bistvu popolnoma drugačen od tistega na farmacevskem področju. Tam so dovoljenja jasna in tudi prijave so jasne. Postopek je jasen potem, ko pride do izdaje dovoljenja. Pri tem pa moramo seveda upoštevati tudi proračun EFSE, ki je trenutno stabilen. Če bi uvedli pristojbine, bi to pomenilo nekaj več nestabilnosti za proračun in to je treba upoštevati pri preučevanju teh različnih opcij kot vidite in kot bo verjetno tudi izpostavljeno v oceni vplivov, obstaja več opcij, več stališč in zagotovo bo težko jasno opredeliti in oceniti pristojbine za eno konkretno prijavo, ki se nanašajo na krmo in hrano.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 Hvala lepa. Preden odpremo razpravo, naj vas spomnim, da imamo še štiri točke na dnevnem redu, tako da bi za vsako točko namenili kakšnih 20 minut, uh, tako da bi vsak govornik lahko govoril dve, tri minuti. Gospod Odberend, izvolite. Eh, ja, mislim, da je poročilo dobro, ker zadeva. Uh, pristojbine za EFSO, zato je bilo veliko razlogov. Podrobno sem si prebrala, kar je zapisano v poročilu glede vprašanja neodvisnosti in pristojbin. Tukaj se strenjam s komisijo eh, glede tega, kar je tam zapisano. Mislim, da je njihova analiza odlična. EFSO pa ima vendarle še nekaj dela pred sabo, kar zadeva jasnost, kar zadeva neodvisnost pri vseh vprašanjih, kar zadeva to, da je potrebno posod upoštevati eh, nač previdnostno načelo. No, predsedujoča se nasmiha, ker to sama ve, ampak morda moramo poskrbeti za to, da bo EFSA bolj obveščena o tem, kakšna je politična realnost. Tukaj nimamo v mislih samo vodilnih, ampak tudi predsedujoče posameznih odborov. Slab glas in nezadovoljstvo z rezultati EFSE in pogoste kritike zaradi izjav tisko ali e, nenavadnih rezultatov. Vse to me je pripeljalo do tega, da ne želim EFSE eh, s pristojbinami prisiliti k drugačnim zavezam, ampak vem, da obstaja tudi ta možnost. To, kar je komisija zapisala v dokumentu, je dobro, In se strinjam tudi s tistimi zaključki, ki so podani na 13. strani poročila. Ravno tako se strinjam tudi s seznamom tistih zadev, kjer bi prišle pristojbine upoštev. Dobro pa je tudi, da bomo imeli presojo vplivov pri posameznih opcijah, pa mislim, da bi bila tretja opcija najbolj razumna in tudi tukaj se strinjam s presojo in sklepi komisije in preprosto bom počakala, da vidim, kakšni bodo rezultati presoje vplivov. Najlepša hvala. Hvala predvsem za to, da ste počakali tako dolgo z obravnavo te točke na dnevnem redu, ampak eh, nisem sedela na kauču in jedla pralin, ampak smo imeli posvetovanje o proračunu vse od danes zjutraj in tudi zdaj še tečejo. Zato naj še enkrat opozorim na to vse pristojbine, ki eh, jih lahko dobimo za katerokoli agencijo, bodo spodbudile stabilnost proračuna posamezne agencije. Nikakor to ne more pripeljati do nestabilnosti. Če zdaj pogledamo, kako svet pri posameznih zadevah želi obravnavati agencije, potem nisem prepričana, ali bo parlament vedno lahko ustrajal pri svojih stališčih in zagotavljal stabilnost decentraliziranih agencij in agencij ljubše mi je, da dosežemo tisto, kar imamo pri EMEI, kar imamo uh, eh, drugot, kjer se izvajajo storitve za podjetja mala in velika in da v teh primerjih omogočimo pobiranje oziroma plačevanje pristojbin. Mislim, da je tu sporočilo posem upravičeno in podpiram to, kar je povedala Dagmar Rodberndt in to, kar komisija deli v dva dela, vedno, ko gre za javni interes in za uresničevanje naše odgovornosti, tudi to pomeni, da Uh, mora tukaj potem to delo uh, poplačati evropski davkoplačevalec oziroma evropski proračun. Uh, in uh, tudi kar zadeva podjetja, mislim, da bi sistem pristopim bil posem ustrezen. Eh, lahko samo upam, da komisija zdaj ne bo zopet potrebovala več kot pet let, preden bo podala oceno uh, in uh, upam, da ne bomo uh, v naslednjem proračunskem postopku spet uh, dajali sredstvo v rezervo, medtem ko bomo čakali na rezultate ocen. Um, upam, da bo torej komisija takoj potem, ko bo zapustila dvorano, uh, naročila izvedbo te presoje oziroma ocene. Hvala. Hvala lepa, gospa Hauk. Še želi, želi še kdo besedo? Če ne, potem bi dala besedo kar komisiji. No, še prej pa bi sama dodala nekaj. Če se navežem na to, kar je rekla gospa Dagmar Odberen, je zamisel, da bi stabilizirali proračun agencije. Dobro, seveda, to moramo narediti. Vendar pa smo se znašli v težki situaciji. Veliko vprašanj se zastavlja glede učinkovitosti EFSE. Obstaja tveganje, da če bomo začeli prositi za pristojbine, da bo prišlo do neke vrste servisnih stroškov ali storitvenih stroškov, tega pa ne smemo uporabiti za to, da bi dvomili v odločitve, ki jih sprejema EFSA. Želela sem upozoriti samo na to, da moramo biti pri tem previdni. In zdaj se obračam na komisijo, mogoče lahko odgovorite na vprašanja naših kolegov. Ja, hvala za besedo. V zvezi s oceno vpliva moram reči, da bi trajalo vsaj eno leto za to, da se obrnemo na vse deležnike in da preučimo vse možne vplive in posledice. Želim pa še enkrat povdariti, kako težko bi bilo določiti pristojbine za različne proizvode in izdelke, ki jih mora EFSA oceniti. Če si pogledamo izdelke vse od GSO-ja, aditivov ali dodatkov in ogromnega števila snovi, ki so sestavni del hrane in krme in krme, ki jih je treba navesti v zdravstvenih trditvah, vidimo, kako raznoliki so nasveti, za katere se EFSA zaproša. Seveda bi bilo težko za vse te vloge ali zahtevke določiti neko pristojbino. V oceni vplivo pa bomo vseeno poskusili oceniti posledice tega in verjetno naslednje leto lahko pridemo na dan pred, vam, pred vas z bolj podrobnim poročilom o oceni vplivov. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa za to predstavitev in za te dodatne podrobnosti. Zdaj pa gremo na točko 10. Uradni nadzor glede varnosti hrane zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin v državah članicah. Dajem kar besedo gospodu Podlaju, direktorju za to področje. Hvala lepa, gospod predsedujoča, da ste mi dali besedo in priložnost, da predstavim eh, to poročilo. To bo skromna predstavitev. Prvič predstavljamo poročilo v skladu z uredbo 1824. Kot rečeno, to je naše prvo poročilo, zato bomo kratki in skromni. Poročilo je razdeljeno na tri dele, kot ste verjetno videli. Začenja se s povzetkom obstoječega preverjanja laboratorijskih preskusov, ki jih izvajajo države članice. Potem drugi del je posvečen preverjanju in, in inšpekcijam generalnega direktora Sanko in veterinarskih uradov, ki so pristojni za izvajanje inšpekcijskih pregledov držav članicah in predstavljajo tudi informacije iz drugih virov, naprimer iz poročil kmetijsko-živilskih podjetij, potem iz odborov, ki so pristojni za informacije o prehranski verigi in za informacije, ki se pridobivajo iz sistemov za hitro obveščanje. Gre pa za uredbo 882 skozi 2004. V poročilu govorimo tudi o rezultatih poročil, ki jih je komisija pripravila in to so podrobna poročila na temo različnih, živali, različnih bolezni živali, različnih snovi, pesticidov in podobnega. Ta poročila predstavljajo povzetek preverjanja in nadzorov, ki jih izvajo države članice. Namen tega je pripraviti povzetek vseh nadzorov pri vseh, eh, na vseh področjih, gre za posamezne sektorje, za prehranjevalno verigo, za zdrave živali in podobno. Žal pa informacije, ki jih države članice posreduje preko letnih poročil, je težko združiti. Tukaj sodelujemo z Eurostatom, in z državami članicami. Tako, da na ta način lahko vzpostavimo elektronske sisteme za poročanje, ki bodo olajšali združevanje podatkov in na ta način bi bili podatki bolj primerljivi. Tako, da ne primerjamo zdaj jabolk in hrušk. In če se vrnem na svoj uvod. Zaenkrat to poročilo nima previsokih ciljev. Menimo, da naj bi ta poročila koristno uporabili, saj so polna dobrih podatkov tako za parlament, za posamezne sektorje in za potrošnike. Javnost moramo obvestiti o tem, kakšen nadzor poteka na področju prehranjevalne verige v Evropi. Naprimer, le malo ljudi se zaveda, da se vsako leto izvede kakšnih 8 milijonov preskusov na BSE ali podobno število preskusov za pesticide vsako leto. Več kot 60 tisoč preskusov bakterijskih preskusov v živelih se izvede vsako leto. In v letna poročila za naslednja leta bi si želeli te informacije vključiti vanje. Priprava poročil bo dolgotrajen proces. Proces, ki zahteva podporo številnih akterjev v državah članicah. Gre za vzpostavitev številnih podatkovnih baz, kar bi sledilo raznim kampanjam po državam članicam. Rezultate pa bi združili v letna poročila. To pa pomeni, da še nekaj let ne bomo imeli vrhunskih poročil. V naslednjih nekaj letih bomo sicer z občutkom ponosa lahko pripravljali ta poročila, vendar ta še ne bodo vrhunska. Vemo, da je nekaj let dolgo obdobje in vemo, da da je sedanje poročilo nepopolno, vendar se trudimo po svojih najboljših močeh, da bi kar najbolj izboljšali to poročilo. Gospa predsedujoča, niste mi dali prav veliko časa na voljo. Predsedujoča, če želite več časa, seveda ga imate lahko na voljo. Saj ste vi poročevalec. Ja, hvala, gospod predsedujoča, še enkrat. Dobro. No, kot sem rekel, poročila držav članic predstavljajo veliko dobrih informacij za nas. In sodelovati moramo še naprej. Vsi rezultati pa so obešče, objavljeni tudi na spletni strani generalnega direktorata Sanko, direktorata za varnost in zdravje potrošnikov. Moj namen danes je, da ne stigmatiziram posameznih držav članic, ki ustvarjajo veliko birokracije ali ki so dobre ali ki niso tako dobre. Vse te informacije, ki jih omenjam danes, so javno dostopne na slednjih stranih. Moram pa podariti, da želimo s tem poročilom pripraviti nekatere države članice, da bodo bolj aktivne, zlasti, ko gre za nadzor prehranjevalne verige. Začnemo lahko s mehkimi pritiski, s pisanjem pisem tistim državam članicam, ki ne izpolnjujejo še svojih obveznosti drugi krok pa je, da bi vzpostavili postopek varnostnih klauzul, kar pomeni, da bi pri inšpekciji določenih vrst proizvodov vzpostavili posebne postopke. In zadnji, zadnja možnost pa je postopek ob kršitvi zakonodaje. tega postopka, tega slednjega postopka si ne želimo uporabljati. Kakšnih 90 podobnih postopkov je zdaj v teku, 65 zaradi neuključevanja evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo, nekaj več kot 30 pa so vsebinska vprašanja. In ta predstavljajo tudi večje kršitve ki predstavljajo tudi grožnjo za zdravje živali, rastlin ali zdravje ljudi. Rezultate našega dela uporabljamo za to, da dosežemo svoje cilje. Pri tem smo odločni. Nekatere države članice, kot vemo, vedno zaostajajo, ampak res ne bom imenoval nobenega konkretno. Želimo pa vseeno da tisti, ki vedno zamujajo, da se podvizajo in da zagotovijo visoko raven varnosti po vsej prehranjevalni verigi. Želel bi povdariti tudi to, da FVO, Urad za prehrano in veterino, izvaja kakšnih 250 inšpekcij po državah članicah. Skoraj polovica teh inšpekcijskih pregledov zajema uvoz iz tretjih držav. Veliko teh pregledov poteka tudi v tretjih državah, predvsem pa izvajamo nadzor na mejnih prehodih v Evropski uniji. Tu gre za revizije, za presoje vplivov oziroma uvozov živalskih in rastlinskih proizvodov Evropska unija. Kažnih 50 odstotkov vseh inšpekcijskih pregledov je torej v državah članicah, 50 odstotkov pa v tretjih državah. In kar zadeva tretje države, rezultati teh pregledov so tudi na voljo na spletni strani. Hvala lepa, zdaj pa gospod Rodberend. Najlepša hvala, predsedujoča. Ko sem včeraj prišla eh, v Bruselj, nisem vedela, da bo danes popovdne Dagmar Rodberend. In ko sem si pogledala dnevni red in sem poskušala najti vsa poročila, sem ugotovila, da bo vendarle tako. Gre za nekakšen izbruh mojih starih dejavnosti od BSE do kozmetike in tako naprej. Naj podam nekaj komentarjev v zvezi s tem. Gospod Podele je bil zelo diplomatski, kot je to običajno. In eh, sama bom nekoliko manj diplomatska, moram pa priznati, da kar zadeva poročilo eh, FEO, da tega poročila nisem videla, eh, bi si pa želela, da bi v tem poročilu tukaj, eh, bile zapisane konkretne številke. Želim vedeti, kako so se države članice obnašale, koliko kontrol in inšpekcij ste izvedli, s kakšnim namenom. Ravno tako pa želim veriti tudi, kakšne informacije so prijele te države članice. Gospod eh, Fedeli je rekel, da želi, ne želi izpostavljati dobrih ali slabih, ampak ravno to si želim, kajti nadzor nad živili je stalni problem in uh, imamo zakonodajo v zvezi z nadzorom nad higieno. Nad, eh, živil ki nalaga državam članicam, kaj morajo početi in eh, predvideva tudi nadzor, ampak vendarle je to nekaj, kar države članice zelo rade zanemarjajo in zato bi želela, da bi bili bolj konkretni in manj prijazni. Želim vedeti, kakšne so pomankljivosti, želim vedeti, na katerih področjih se pojavljajo največje težave. Lahko si predstavljam, torej lahko si predstavljam regije, kjer. Eh, se pojavljajo največje težave, tudi, kot tudi težave, do katerih prihaja, ampak rada bi to prebrala. Es, es würde... Eh, poročilo pušča odprta številna vprašanja in želela bi si, da bi bili bolj konkretni pri številkah. Za tiste, ki ne veste toliko o nadzoru nad higieno živil, eh, je to nedvomno zanimiv dokument. E, sama pa to področje dobro poznam in bi zato želela več podrobnosti. In morda bo gospod podelje, pa do, do drug e, konkretno povedal, koliko inšpekcij je bilo izvedenih, kakšna so poročila držav članic, e, katere države so posredovale podatke, katere jih niso, v kolikšni meri države članice resničujejo svoje zaveze oziroma svoje obveznosti in kakšen je končni rezultat FVO. Bom pa se o tem tudi dvostransko pogovorila z gospodom, če bo tako laže. Najlepša hvala, gospa Rod Perent. Gospa Polsen. Tak, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi gospe Rod Berend, ki je bila poročevalka za to področje. Sama sem bila poročevalka za področje živil in eh, tudi sama dobro poznam to tematiko. Jasno je, da poročilo, ki ga imamo pred seboj, kot je dejala uh, gospa Rodberend, je zelo skromno in morda je dejansko tako, kot pravi komisija. Da dejansko ni neke podlage za primerjave, da bi morali tukaj pravzaprav primerjati jabolka in hruške. Vendar pa je za živila in za higieno živel nujno, da ta nadzor poteka, da imamo jamstva in zagotovila, da nadzor poteka na vseh ravnih v celotni Evropski uniji. Sama sem članica odbora za kmetijstvo in tam se vedno borimo proti konkurenci iz tretjih držav. Za kmete, za eh, živilsko industrijo je ključnega pomena, da na tem področju obstaja eh, ustrezna raven varnosti in da to varnost dejansko zagotavljamo. Poenostavitev sistema poročanja, eh, je nekaj, o čemer lahko razmislimo. Zastaviti si moramo vprašanja in eh, si prizadevati za to, da bomo dobili odgovore. In pa še vprašanje, ki je za me zelo pomembno in ki smo ga obravnavali že pred leti. Eh, in sicer gre za presojo oziroma oceno tveganja. V realnem svetu vidim, da je očitno vrednotenje in ocena tveganja nekaj subjektivnega izkušnje v moji državi kažejo, da očitno eh, ni več mogoče, da bi eh, ženske doma pekle svoje eh, pecivo, ga potem odnesle na neko skupinsko srečanje in ga tam postregle ob kavi. To je očitno povezano z določenimi tveganji. Eh, In eh, če je to razširjen pojav, potem je dobro, da je to vključeno v poročilo. Ko smo leta 2004 obravnavali zakonodajo na področju živil, je v Evropi vladal občutek panike. Morda smo zato takrat šli nekoliko predaleč in bi morali vendarle se vrniti tudi na nekatera vprašanja, ki smo jih obravnavali takrat. Ne smemo dovoliti, da bi se vrnili na nekakšen kanibalizem. Ne smemo ponujati živil, ki vsebujejo eh, torej živali, ki so bile hranjene z eh, snovmi živalskega izvora. Torej živali ne smemo hraniti živalmi in odločiti se moramo, kako bomo obravnavali ta živila. Najlepša hvala, gospa McGinnis podpiram komentarje kolegov in če nismo pripravljeni govoriti o državah članicah, bi bilo morda dobro vedeti, eh, kje so dejanske težave, kateri so problematični proizvodi. Moj pomislek, kar zadeva nadzor, naprimer na Irskem, smo imeli primer. Eh, intoksikacije z dioksinom in do tega ne bi smelo priti, če bi se ustrezno izvajali postopki. Potrebujemo ocene tveganja in ukrepanje. In moje vprašanje je, kolikšen del našega nadzora je pravzaprav neka papirnata sled na mesto dejanskega ocenjevanja in e, obravnavanja problemov pri varnosti, pri higieni in tako naprej kar zadeva komentar gospe Polsen o nadzoru nad tretjimi državami, ali izvajamo enak nadzor nad tistim, kar uvažamo, kot nad živili, ki jih proizvajamo v Evropski uniji. Korisno bi bilo eh, imeti neko oceno tega, bi me pa zelo zanimalo, katela so problematična področja, če že ne moremo govoriti o konkretnih državah članicah. Najlepša hvala, gospa Klas. Hvala lepa. Področje varnosti živil je zelo občutljivo in ne moramo o tem govoriti z nekimi eh, golimi številkami, brez kakršnega koli komentarja. Eh, zato ne moremo eh, preprosto samo zbirati podatko, ampak moramo to tudi vsebinsko ovrednotiti. In ravno kar zadeva to vsebinsko ovrednotenje, eh, ki seveda mislim, da se mora izvajati. V zvezi s tem naj vprašam predstavnika komisije, kako komisija zagotavlja, da ko gre za izvajanje zakonodaje o higieni, da obstaja tudi pravna gotovost za uh, urade na terenu. Eh, določena prilagodljivost je sicer predvidena, ampak eh, organi potrebujejo tudi pravno gotovost. In mislim, da moramo tukaj govoriti tudi o vsebini, ampak potem je tu vprašanje, kako je z pravno gotovostjo za uradne organe na samem kraju. Najlepša hvala. Še kdo želi besedo? Kriton? Najlepša hvala, predsedujoča. Strinjam se s kolegi, potrebujemo podrobnejše podatke. Ravno tako pa bi želeli več podatkov o posledicah inšpekcij in kontrol. Naprimer, letos poleti se je v državah članicah eh, pojavila nezakonita eh, pridelava gensko spremenjene vrste krompirja Amadeja. ki so jo zakrinkali kot eno od njih eh, uh, vrst. E, eh, Sveda je šlo tudi za uh, odgovornost podjetja, ki je dovolilo prodajo tega semena. Torej, zelo me zanima, kakšne so tukaj posledice. De, de Nihče več ne želi besede. Torej, vračam besedo predstavniku komisije, če nas lahko razsvetlite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj najprej odgovorim gospe Rodberend. Glede vprašanja, koliko držav članic se je odzvalo, ena država se ni odzvala. Gre pa tu za a, akcijo, ki je potekala od leta 2008 do 2008, ampak. Eh, ena država je ena država preveč in leta 2008 eh, so odgovorile vse države. Kot sem dejal, vse skupaj ni popolno in eh, vsekakor načrtujemo, da bomo stvari izboljšali. Če odgovorim gospe Polsen, obstaja točka, ki se vedno znova pojavlja, vedno znova vrača in to bi rad razčistil. E, tisto pecivo, ki se speče doma, zato da se proda v dobrodelne namene v cerkvi, naprimer, to nikdar ni bilo problematično, to je bilo namenoma izključeno iz e, svežna o higieni. Nacionalne oblasti so tiste, ki odločajo o teh vprašanjih. E, Torej, jaz nisem pravi, da bi se odzval in da bi vam povedal, ali je to dobro ali slabo, da babice in gospodinje pečajo pecivo za e, dobrodelne dražbe ali pa da to počnejo moški, no, verjetno jih ni veliko, ampak vendarle. Ja, e, tu, tu je šlo res za diskriminacijo in e, obžalujem, da spodrsljaj. V vsakem primeru pa gre za zadevo, ki se ureja v nacionalni ureditvi. To smo izključili, ker smo imeli občutek, da so nacionalni in regionalni organi eh, bolj poklicani, da to urejajo. Eh, in seveda to celo podpiramo, kajti eh, crkve vseh vrst potrebujejo pomoč. Eh, zdaj pa, kar zadeva mesno ali kostno moko, nikdar ne bomo sprejeli ali predlagali česa, kar bi pripeljalo k ponovitvi kanibalizma. Če bi bila ponovno odobrena uporaba mesne moke, potem ste lahko prepričani, da nikakor ne predvidevamo, da bi se na ta način uh, Eh, vrnili k kanibalizmu. Kar pa zadeva dioksin v svinini na Irskem. Ker je bila ta uh, svinina podvržena nadzoru, smo sploh lahko odkrili to uh, kontaminacijo z dioksinom ravno po zaslugi inšpekcij smo to sploh zaznali. Če inšpekcije in nadzora ne bi bilo, bi se to še naprej nadaljevalo in po zaslugi irske vlade in z našo pomočjo smo lahko sprejeli zelo ostre ukrepe. E, proizvodnja svinjine z obdobja šestih mesecev je bila umaknjena z trga in to ravno zaradi izvedenih inšpekcij. Kar zadeva GSO in eh, krompir. Takoj, ko smo izvedeli za ta primer, smo stopili uh, v stik s pristojnim podjetjem, zato da bi izvedeli, kakšne so razsežnosti tega problema. Če je šlo za mešanje neodobrenega krompirja z odobrenim krompirjem, Eh, je prišlo do uničenja in od 200 do 250 ton krompirja, eh, predvsem pridelanega na švedskem, je bilo zaradi tega uničenega. Ta krompir se ne bo uporabljal uh, niti v industriji, kaj ti kot veste, gre za vrsto krompirja, ki se ne uporablja za prehrano, ampak za eh, škrob za proizvodnjo papirja, se pa tu proizvaja tudi stranski proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi. Šlo pa je za prehrano živali, se upravičujem. Eh, šlo je sicer za zelo majhen delež proizvodnje, ampak vsta krompir bo uničen in ne bo vstopil v nobeno prehranjevalno, industrijsko ali krmno verigo. In to bomo zelo podrobno spremljali v tesnem sodelovanju s švedskimi oblastmi, ki seveda ukrepajo na terenu. In pa še eh, za zaključek nekaj v zvezi s tretjimi državami, kar so omenili številni poslanci lahko vam povemo, da so iz, proizvodi iz tretjih držav podvrženi nadzoru na samem mestu, eh, sploh ko gre za države, ki izvažajo bolj tvegane proizvode osredotočamo se predvsem na živila živalskega izvora, mlečne proizvode, meso, med, kajti tam je večje tveganje za škodo, za škodo ljudi in živali. To so torej tisti proizvodi, ki jih obravnavamo kot bolj tvegane in na tem področju izvajamo več nadzora v tretjih državah, kot pa naprimer pri drugih proizvodih, ki so manj tvegani kot naprimer sladkor. Veste, da uvozimo veliko sladkorja iz tretjih držav. Preverjamo torej eh, z inšpekcijami na samem terenu, ravno tako pa izvajamo tudi revizije v samih državah, zato da preverjamo spoštovanje eh, carinskih in drugih mejnih pravil. In lahko vam povem, da kar zadeva nadzor nad živili, so tamkajšnje kontrole povsem primerljive s tem, kar izvajamo na živilih iz, proizvodenih v Evropi. To je razvidno tudi iz statistik o eh, sistemu hitrega opozarjanja za hrano in eh, krmo. Velik del eh, javljen oziroma signalov se nanaša na proizvode iz tretjih držav. Če so ti eh, nezadovoljivi, se jih vrne. V, eh, drž, v države izvora, ki so ponavadi manj zahtevne kot mi. Uh, Do konca leta 2010 bomo pripravili tudi poročilo o nadzoru nad uvoženimi živili in to bo nova priložnost za razpravo z vami in z drugimi odbori v vašem parlamentu in na podlagi tega bomo lahko govorili tudi o tem, kako okrepiti nadzor nad proizvodi iz tretjih držav. Še vedno obstaja določena področja, kjer je nadzora manj. Praviloma so to področja, kjer je tveganja manj. Želimo pa preučiti eh, trikotnik med proizvodi, tveganjem in državo izvora, tako da bomo lahko izdelali profile tveganja in temu prilagodili tudi intenzivnost nadzora, ki ga potrebujemo na eh, mejah. Seveda bo EFSA izvedla tudi potrebne eh, presoje, eh, ko gre za upravljanje s tveganjem, pa bo v spredju predvsem politična in ne toliko znanstvena presoja zelo dobro vemo, da so nekatere tretje države, ki eh, imajo standarde primerljive z našimi, kar zadeva varnost živil, druge pa precej zaostajajo. Torej, lahko vam povem, da boste pre, še pred koncem leta tako vi kot svet prejeli poročilo o uvoženih eh, rastlinskih in živalskih proizvodih. Najlepša hvala, gospod Pelin. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za priznavanje kmetijstva kot strateškega sektorja v okviru zanesljive preskrbe s hrano. Pripravljalec mnenja v imenu našega odbora je gospod Berlato. In upam, da go bo gospod eh, Berlato tako prijazen, da nam bo predstavil svoje mnenje. E, to je nekaj, kar je javno mnenje zelo zainteresirano in vse zadeve, kot je BSM, živo srebro in tako dalje. Vse to pravzaprav zanima javnost in ljudje se bolj zanimajo za tipične pristne proizvode. Popraševanje po hrani narašča. 40 odstotkov bo leta 2050 naraslo prebivalstvo in s tem se bo v istem času podvojila potreba po hrani oziroma popraševanje po hrani in na to se moramo odzvati. Ljudem moramo dati možnost, da se da iz, izbirajo in tudi tisti, ki nimajo te možnosti, tudi ti potrebujejo eh, kakovostno hrano. Ljudje, ki nimajo te izbire za kakovostno hrano namreč, se ne morejo odločiti, da bi zmanjšali količino hrane zase in za svoje družine. in jo morajo uživati, ker je že to minimalna količina. Mi pa moramo ljudem zagotoviti izbiro in da imajo minimalne standarde za zdravje, za zdravo hrano. To lahko storimo preko torej, sledenjem, z označevanjem, z obveščanjem. Kmetijstvo je do zdaj igralo zelo pomembno vlogo pri, eh, pri zaščiti okolja. Kmetje sicer niso okoljevarstveniki zaradi lepšega, ampak zaradi potrebe. Kakovost okolja je namreč bistvenega pomena za varnost hrane. Gospodarska kriza, ki jo doživlja Evropa in vse, vse svet, ne sme dopustiti, da bi sredstva se iz, umaknila iz kmetijstva, kajti treba je zagotoviti varnost hrane. Treba pa je upraviti vse preglede, da se zakoni dejansko izvajajo. Zelo vesel bom, če bom od vas dobil predloge v zvezi s tem in jih bom skušal uporabiti na ta način izboljšati tekst. Najlepša hvala. Začnimo z razpravo. Poročevalci v senci. Gospod Pril. Sem italijan. To sem že zadnjič povedal. Moje ime je Pirillo. LJ izgovarjajo španci. To je sicer zelo mal, malenkost, pa vendar je pomembno, da to omenim. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, hvala lepa Berlatu za njegovo mnenje. Kaj ti podal? Nam je stvari za razmislek, ko gre za varnost hrane in ta hrana mora biti res varna. Povedal nam je tudi, kakšni so izzivi, s katerimi se soočajo kmetje, ne le v Evropi, ampak po vsem svetu in te izzive bomo rešili samo, če bomo reševali stvari povezano. Če bomo z povečanim povpraševanjem uspeli proizvajati več hrane v bodočih desetletjih in bomo tako zadostili povpraševanju, bomo še vedno morali zagotoviti varnost hrane. Torej, svetovno prebivalstvo bo leta 2005 naraslo na 9 milijard in popraševanje po hrani se bo povečalo zlasti v novih gospodarstvih, porajajočih gospodarstvih. Svetovna zdravstvena organizacija kaže v isto smer, tudi oni so zainteresirani za varno preskrbo s hrano govorijo o dostopu do zadostne in primerne hrane. To je vse to, kar mora tudi razmišljati Evropa, ko se stavlja zakonodajo. Držati pa se moramo naših skupnih pravil, kar se tiče varne hrane in varnosti preskrbe z hrane. Veliko je nesorazmeri še v, na tem področju med domačo in uvoženo hrano v Evropski uniji. Tako moramo biti pozorni na te zadeve v okviru varne hrane. Ne samo koliko se ta hrana proizvoja, proizvaja temveč tudi, kje se tudi uživa. In načelo recipročnosti mora biti uveljavljeno, da se izognemo socialnemu dumpingu ali drugače povedano. Ko govorimo o novem CEP-ju, da moramo zagotoviti varnost hrane, vendar gre za celoten sistem, tudi zakonodajni del mora um, zagotoviti varnost pri hrani v Evropi. Pri tem pa moramo urediti tudi finančne trge, preprečiti špekulacije v zvezi z cenami hrane, ki imajo velik uh, učinek na preskrbo s hrano in tudi na varnost kar se tiče te varnosti s preskrbo in razprave o tem, se ne moremo izogniti škode, ki se povzroča v okolju. Biološko-ekološko kmetovanje mora pridobiti osrednjo vlogo tudi izven Evrope. In kar se tiče okolja, moramo upoštevati učinke podnebnih sprememb na kmetijsko proizvodnjo. Mislim, da bo potrebna znatna pomoč, da bomo spodbudili uporabo biotehnologije. S tem ne bomo dosegli večje varnosti preskrbe, ampak bomo omogočili, da bomo proizvajali hrano brez pesticidov in s tem bomo koristili okolju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Berillo, je zdaj prav. Gospod Učjas. Grazie, Korin. Hvala lepa. Korin. Moje mnenje o stališču gospoda Berlata je takšno. Poziva k integraciji. Pravi, da je odprt za predloge in sigurno moramo prispevati, da bo njegovo mnenje malo, bolj, eh, malo boljše. In vkolikor je temu tako in so predlogi drugih političnih skupin dobrodošli, B. Alde želela, da bi vloga kmetijstva predstavljala osrednji del mnenja. Okoljski problemi, ki so pravzaprav delo našega odbora, so bili tu zanemarjeni. Zato moramo reči, da potrebujemo Um, sodobno um, kmetijstvo, ki je kompatibilno z okoljem, da razvijamo zdravo hrano in to kakovostno. Ta kakovost pa mora poštevati tudi zaščito okolja. Mislim, da se ti dve stvari povezujeta. Mislim, da je narobe, da mnenje sploh ne omenja si apel. Se upravičujem, SKP-ja. Mislim, da bi morala to biti vključeno v reformo SKP-ja in to je treba vključiti v poročilo tudi druga stališča in smernice. Tudi smernice FAA. Pa še nekaj specifičnih točk v drugem odstavku. Mislim, da je treba ta odstavek ukrepiti in sicer, da se sklicujemo tu na v zvezi z nedavno gospodarsko in finančno krizo, ki jo doživljajo evropska gospodarstva. V tretjem odstavku Moramo omeniti, da smo pred kratkim v parlamentu sprejeli eh, sporočilo, eno o eh, sporazumih z, v trgovini z distribucijo, na področju distribucije hrane. Tu bi lahko to omenili. In pa na daljni točki, tam pred koncem to mnenje mora biti konstruktivno, ne samo negativno. Sedmi odstavek je treba ponovno uravnovesiti. In še zadnja stvar. Razumem, da so tu morda različna stališča, vendar moje mnenje pa je, da bi lahko menili tudi nekaj o GSO-jih. Morda se vsi ne strinjate o tem, jaz pa bi rad tukaj predlog spremembe v tej zvezi omenil. Zdaj pa prosim, vsi samo po tri minute. Rej, gospod Ferreira, tri minute imate. Kot prvo bi se želel zahvaliti poročevalcu, oblikovalcu mnenja. V tem poročilu eh, so omenjene točke, katerim so predhodni govorci še nekaj dodali, kar bi bilo koristno. Jaz pa bi samo omenil dve, tri stvari, ki se mi zdijo najbolj pomembne. Kot prvo, varnost hrane in gospodarska kriza, pomankanje uskrbe in volatilnost cen, vse to je pomembno. Moramo preprečiti, da bi se špekuliralo s cenami hrane. So inštrumenti, ki jih imamo na voljo, ki dejansko omogočajo takšne špekulacije in nihanje cen hrane. In takšne finančne inštrumente, ki to omogočajo, moramo odstraniti. Trenutno pa se ni še nič spremenilo govorim o derivativih, kjer se da, to je speljanih finančnih inštrumentih, s katerimi se da špekulirati s hrano in ustvarjajo zelo specifične socialne situacije, kar smo videli pred nekaj tedni v Mozambiku. Špekulacije s cenami hrane je treba ustaviti. Drugo, trgovinska politika in varnost hrane. Varnost oskrbe s hrano pomeni, da je mednarodna trgovina tako organizirana, da upošteva komplementarnost, ne pa na osnovi eh, konkurence med eh, proizvajalci in proizvodi. Tudi to bi moralo se odražati v mnenju. Potem je še ena točka. SKP potrebuje v okviru tega mnenja večje mesto. Gre za zmanjšanje vrst eh, hrane, živali in rastlin, ki se uporabljajo za hrano, tako da je osnova človeške prehrane ogrožena in to je proces, ki ga moramo obrniti. Zlasti SKP je prispevala k zmanjšanju biodiverzitete rastlin in živali, od katere je odvisna hrana za ljudi. Vrniti se moramo regionalnim vrstam, k specifičnim regionalnim produktom. In izogniti se moramo logiki čistega, čiste konkurence med proizvodi. In še zadnje, varnost preskrbe je povezana z soverenostjo hrane. Države v Evropski uniji imajo velika neravnovesja. Torej, suverenost hrane povezana z varno preskrbo s hrano. Moramo se umakniti od intenzivnih modelov in moramo raje upoštevati lokalno proizvodno. Dve minuti zdaj vsakemu, še štiri govorci so, gospar od Berend, potem Krista Klas. Zdaj govorim kot eh, poročevalka iz eh, odbora za kmetijstvo. Vse popovdne je sedela tukaj, zdaj pa je morala iti na letališče. Pozdravljam poročilo gospoda Berlata. Mm, zelo pomembno je, da omenja biodiverziteto, da mora biti povezana ta z varnostjo hrane in poročevalka iz eh, odbora za kmetijstvo pravi, da morajo raznolike metode v kmetijstvu omogočiti, da se uporablja eh, zemlja kmetijska na ustrezen način in zahteva, da SKP to podpre in omogoči raznolikost proizvodni. Finančna podpora za proizveden, proizvodnjo biogoriv ni ustrezna. To želi počrtati in ustraja, da je uvoz beljakovin iz tretjih držav nesprejemljivo in moramo odvisnost od tega eh, odpraviti. Spodbujati moramo biološko kmetovanje zaradi tega, ker je biološko pridelana hrana koristna ne samo za ljudi, ampak tudi za naravni cikl. To so glavne točke. Ko se bo vrnila, bo verjetno predloge za spremembe oddala. Hvala lepa. Gospa Klas. Hvala lepa gospodu Berlatu. Uspelo mu je stvar dati na eno stran in moram vas spomniti, da pišemo stališče za odbor za kmetijstvo in eh, dobro je, da imamo takšno poročilo, da ne pride potem do sto predlogov za sprememb. Moramo se nekako prilagoditi eh, poročilu iz odbora za kmetijstvo. Mi smo odgovorni za varnost hrane po vsem svetu in to je tudi povdarjeno. In tu bi rada spregovorila o integriranem kmetijstvu in uporabiti to besedo v tekstu. Dve stvari sta mi padli v oči in kolegu Berlatu bi omenila naslednje. V tretji točki, da so živila nekaj, kar morajo biti cenovno dostopna za potrošnika. In zato bi morali proizvajalci ustrezne cene postavljati. In še nekaj, kar je bilo že omenjeno strani kolegov, da posebno točko uporabimo za vizijo za regionalne produkte. To je nekaj, kar more družba preko nekih informacij eh, dobiti. Povdariti moramo takšne zadeve. Hvala lepa. Avec le même, euh, la même synthèse. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, I would like also to... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi želel podpreti komentarje Dagmar Roth-Perent v imenu Dacjane Sarbu, poročevalke. Želel pa bi dodati dvoje, kar je že bilo omenjeno v tej dvorani. Gre za vplive na cene. Znano je, da finančne institucije potem, ko nimajo več teh mehurčkov in balončkov nazdaka, in nepremičnin, s katerimi se lahko igrajo, se zdaj igra z nacionalnimi dolgovi in cenami hrane oziroma živil. Zato smo imeli leta 2008 največjo proizvodnjo žitaric in potem smo imeli krizo s preskrbo z žitaricami, kar pa nima smisla. Tudi izguba lastninskih pravic, za semena oziroma intelektualnih pravic, za semena je zaskrbljujoča. V Indiji se je to zgodilo. Tam so imeli semena, ki so bila prilagojena lokalnemu okolju in potem je bilo predlagano, da se uporabijo semena, ki so bila gensko spremenjena, zato da jim ne bi bilo treba kupovati gnojil in to potem vpliva na proizvodnjo, na pridelavo. Vplivati moramo na prost dostop do semen, ker je drugače bo prišlo do številnih kriz v povezavi s hrano in živili. Gospod Nikoson, hvala čisto na kratko. Pozdravljam to poročilo in eh, razpravo, ki smo jo pričali. No, pri zanesljivosti preskrbe s hrano gre za nekaj, česar ne moramo nikoli zajamčiti, ne glede na to, koliko se trudimo. Zato moramo biti vedno budni na tem področju, da se zagotovi zanesljiva preskrba v prihodnje. Ampak tudi varnost hrane moramo vključiti v področje zanesljive preskrbe s hrano. Čeprav sta si ti dve področji različni. Druga stvar pa je nihanje cen ali volatilnost cen. Tudi to vprašanje ni enostavno. V veliki meri je namreč odvisno od tega, da če želite imeti zanesljivo preskrbo s hrano po razumnih cenah, morate imeti tudi stalno oziroma enakomerno proizvodnjo ali pridelavo. Vemo pa, da na vremenske razmere ne moremo vplivati, lahko pride do poplav, lahko pride do suš in podobno. Kar pomeni, da moramo imeti zanesljivo preskrbo s hrano in to moramo tudi navesti v poročilu. Trda res, resnica je, da če imamo nizke cene, potem pridelovalci preprosto ne morejo več obratovati, ne morejo več delovati in potem prije do uvoza iz tretjih držav, Evropska unija in sicer po standardih, ki, na katere nimamo vpliva, ki jih ne moramo nadzorovati in mislim, da imamo tukaj tisti vidik varne hrane, ki ga je treba vključiti v to vprašanje. Pazljivi moramo biti, da se ne bomo sami sebe preveč regulirali in se izdrinili iz trga. Hvala, gospod predsedujoča. Eh, poročevalec, gospod Pršans, kakšna beseda z vaše strani, nimamo veliko časa, mogoče pet minut. Ne vem, kaj bomo naredili s končnim poročilom, zadnjim poročilom na dnevnem redu. 30 sekund imate na voljo, izvolite. Ja, hvala lepa. Tega nisem podarila prej. Zdaj mešamo varno hrano z zanesljivostjo preskrbe s hrano. To poročilo govori o zanesljivosti preskrbe s hrano. In o tem govorimo. Še nekaj. O, ko govorimo o vrsti kmetij, ko govorimo o izgubi oziroma ohranitvi biotske raznovrstnosti, moramo zagotoviti, da so te raznoliki, raznolika okolja ohranjena. In moramo škodo, ki se jo zadaja okolju, Tudi to moramo vključiti v to poročilo. Hvala, gospod predsedujoča. Avec... Gospod poročevalec. In upam, da boste kratki, kaj ne. Ja, seveda želel sem zagotoviti kolegom in kolegicam, da bom upošteval vse pripombe, ki so jih izpostavili v tej današnji razpravi v tem osnutku poročila. Tudi sam sem zašel v skušnjavo, da bi pripravil veliko daljše poročilo, ampak soočil sem se z dvema zahtevama. Eno je, ena je v tem, da mora mnenje oziroma poročilo ostati na področju oziroma v okvirih naše pristojnosti, torej priznanje kmetijstva. In druga zahteva je, da mora osnutek mnenja ostati v določenih okvirih. Vsak predlog za spremembo ali za izboljšavo pa bom z veseljem sprejel. Pozorno si bom pogledal te predloge. Seveda pa bodo nekatere stvari manjkale, verjetno zaradi pomankanja znanja ali pa zaradi premalo prostora. Hvala lepa. Hvala. Rok za podajo predlogov sprememb je 8. november. Glasovali bomo 23. novembra na prvem plenarnem zasedanju januarja. In še zadnja točka na dnevnem redu. Žal imamo na voljo samo nekaj minut za zadnjo točko na dnevnem redu. Gospa Legranije bo poročala o tem, se mi zdi. 2007... Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Verjetno se boste spomnili, da smo leta 2007 zadnjič govorili o reviziji obdelave medicinskih primovškov in zadevne direktive. To vprašanje je izpostavilo nekaj poslancev iz tega odbora. Takrat se je zdelo nemogoče najti hitro rešitev za ta zapleten problem v besedilu prenovljene direktive o medicinskih pripomočkih, so komisijo prosili naj pripravi poročilo do najkasneje 5. januarja 2006. Potem so komisijo prosili naj pripravi predloge za svet in za parlament. Šest stopen smo zajeli v poročilu. Najprej smo se posvetovali s strokovnjaki na področju medicinskih pripomočkov, to je bilo maja in do julija 2007. Smo, tako smo dobili pregled stanja v posameznih državah članicah. To smo potem še dodali poročilu. Nasplošno. Večina držav članic prepoveduje predelavo medicinskih pripomočkov. Večina oziroma manjšina to sprejema z izjemami v svoji zakonodaji in pomankanje zakonodaje veliko krat se veliko krat razlaga kot preprov, prepoved za obdelavo medicinskih pripomočkov. Potem se je postopek nadaljal v augusta 2008, takrat smo se posvetovali z veliko, velikim številom deležnikov in rezultate smo objavili maja in decembra 2008. Decembra smo organizirali tudi delavnico, s katero smo želeli bolje raz, razumeti posledice za javno zdravje in za okolje. In maja 2009 so bili objavljeni rezultati te javne študije. In na koncu smo se posvetovali še z znanstveniki glede tveganj za javno zdravje, ko gre za ta nova tveganja. Posvetovali smo se zadevnim odborom, zato da smo imeli dobro znanstveno podlago za našo poročilo. Odbor je 15. aprila lani podal svoje poročilo. Odbor smo prosili naj ugotovi, ali uporaba obdelanih medicinskih pripomočkov predstavlja tveganje za javno zdravje in Če je potrebno, naj bi ponovno opredelili to tveganje in določili, pod, kakšnih, pod kakšnimi pogoji naj bi obdelava medicinskih pripomočkov predstavljala to tveganje. Komisija je sprejela to poročilo 27. augusta. Zdedeva vprašanje, obravnava vprašanje z vidika javnega zdravja in gospodarskega okolja ter posledic govori pa tudi o mednarodni ravni. Ko gre za javno zdravje, poročilo komisije navaja tri glavne nevarnosti. Gre za obdelavo medicinskih pripomočkov za enkratno rabo. In to je znanstveni problem, predvsem znanstveni odbor, predvsem izpostavil. Gre za to, da se lahko pri obdelavi medicinski pripomočki kontaminirajo s škodljivimi mikroorganizmi, ki jih je težko odstraniti. Gre za ustrajno kontaminacijo oziroma onesnaženje. Drugo tveganje so predstavljajo kemični reziduji, ki so lahko toksični in tretja nevarnost, tudi fizične in kemične značilnosti medicinskih pripomočkov se lahko spremenijo pri obdelavi kar prav tako lahko predstavlja nevarno za javno zdravje. Znanstveni odbor je identificiral tudi nekaj konkretnih problemov, ki izhajajo iz predhodne kontaminacije zaradi čiščenja in sterilizacije. Te metode so lahko precej agresivne. Predsedujoča, prosim, govornica, če lahko počasi zaključi. No, poročilo obravnava tudi vprašanja etike in odgovornosti, gospodarsko razsežnost in okolje. In če lahko zaključim, nemogoče je količinsko opredeliti tveganja, ki jih predstavlja obdelava medicinskih pripomočkov za enkratno rabo. Število pojavov, ki so bili identificirani, je nizko, vendar poročila verjetno niso popolna težko ugotovimo, kakšne so dolgoročna tveganja. Opredelili smo tri glavna področja tvegan. Vsi niso. Torej, ne moremo obdelati vseh medicinskih pripomočkov za enkratno rabo in lahko pride do škode pri obdelavi. Celoten postopek obdelave je treba oceniti vse od zbiranja po prvi uporabi in sterilizaciji glede naslednjih korakov. Po tem poročilu zdaj ocenjujemo, kakšni ukrepi bi bili primerni v okviru preoblikovanja direktive o medicinskih pripomočkih. Več možnosti je na voljo. Predsedujoča zdaj prekinja govornico. Predsedujoča, res se opravičujem, ampak tolmači morajo oditi ob 6.30. Tako da se res opravičujem, da sem vas takole prekinila, ampak žal nimam druge izbire. Čisto na kratko predajam besedo poročevalcu. Ja, Hvala lepa. Poudarjam, da so varnostni vidiki upoštevani. Prav je, da želimo imeti to zadevo urejeno, in v drugih državah je pomembna ureditev, torej gre za 150 eh, tisoč ljudi, ki so lansko leto umrli zaradi hepatitisa B in C. Ne vemo, koliko takšnih pripomočkov so inficirali, zato je treba ustrezne ukrepe poduzeti. In tu obstaja neka dožnost za informacije in ni prav, da je en produkt v eni državi primeren ali dovoljen za enkratno uporabo, v drugih državah pa ne. To mora veljati za celotno skupnost in to je treba doseči. Dagmar torej, stara zakonodaja o teh zadevah je popolnoma zastarela, tako potrebujemo jasne predpise in uh, gospa Marjori je to neuspešno poskušala. Čisto jasno je, da moramo imeti tukaj tisto razlikovanje med enkratno uporabo in večkratno uporabo. Jasno uporabo moramo določiti en, a, single use pomeni enkratna raba, ne pa tri tedne, naprimer. In če dovolimo, da bo takšen pripomoček še lahko uporabljen in to kjerkoli v Evropski uniji, potem je zato, da te, to preprečimo, moramo stroga pravila uporabiti ali pa to smatramo kot kaznivo dejanje. In takšno. In takšno zakonodajo potrebujemo čim prej, 2012, skrajni datum. Ja, mi še koleg živome. Ja, hvala lepa, no, spoštovane kolegice, spoštovane kolegi, najlepša hvala vsem in hvala predstavnikom komisije in predsedujoča se opravičuje, da smo morali na hitro zaključiti s sestankom. Se vidimo jutri ob desetih.